dobro začnimo danes sta z nami dva ministra dva predstavnika Litve potem pa imamo še kop in na to še komisarko Kros. Zato moramo začeti. Najprej pozdravljamo v odboru ITRE, ministra Gustasa, ki je minister za gospodarstvo in predsedujoči Svete Evropske unije. Mislim, da bomo kot odbor za industrijo imeli več priložnosti za srečanja. Dobro veste, da bomo naslednji teden z našo delegacijo na obisku v Vilni in takrat bomo imeli še več priložnosti za srečanja. Minister, beseda je vaša, na to pa bodo kolegi imeli možnost, da vam postavijo vprašanja. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica, za topo pozdrav. Sedaj naj spregovorim v litvanščini. Taigi, gerbiami komiteto nariai, ponios ir. Spoštovani člani odbora, spoštovane dame in gospodje, najprej bi se vam rad zahvalil za priložnost, da odboru predstavim prednostne naloge in program litvanskega predsedstva na področju industrije, inovacij in MSP-jev, prav tako pa tudi na področju vesoljske politike. Evropski parlament predstavlja oziroma zastopa interese 500 državljanov Evropske unije. Litvansko predsedstvo popolnoma razume in spoštuje osredno vlogo, ki jo igrate v evropskih postopkih odločanja. Zaradi tega bomo usmerjeni v konstruktivno, produktivno in vzajemno koristno sodelovanje v času našega predsedovanja. V času predsedovanja se bomo osredotočili na kredibilno, odprto in rastočo Evropo. V naslednjih šestih mesecih eh, se bomo osredotočili predvsem na konstruktivna pogajanja z drugimi institucijami. Tako želimo doseči najboljše možne rezultate za evropske državljane. Kot pravičani neposrednik bo Litva si prizadevala za tekoče in učinkovito delo na, legis na legislativnih predlogih in pri tem bo vključevala v delo vse partnerje. Ob tej priložnosti bi rad čestital tudi irskemu predsedstvu za dosežene konkretne uspehe pri sodelovanju z Evropskim parlamentom, kar se tiče področji, katere obravnavamo danes. Prav tako je današnje srečanje odlična priložnost, da prisluhnim tudi vašemu mnenju. Tesno sodelovanje z vami mi je zelo pomembno in pripravljen sem na tesno sodelovanje. Naj začnem z industrijo, inovacijami in MSP-ji. V času gospodarske krize je evropska industrija zelo pomembna pri zagotavljanju gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih mest. Vendar pa, če želimo zagotoviti, da bodo podjetja preživela, da bodo konkurenčna in da bodo lahko prispevali k rasti in delovnim mestom, moramo kot Evropska unija raz, razviti pametno industrijsko politiko. Zato pa potrebujemo tesno sodelovanje evropskih institucij in držav članic. Prizadeval si bom, da se bo naše predsedstvo osredotočilo na izvajanje konkurenčne, celovite industrijske politike, ki bo osnovana na inovacijah. Če želimo zagotoviti to, je potrebno oceniti že doseženi že dosežene uspehe in ugotoviti, kje so potrebne nadaljne izboljšave, če želimo okrepiti evropsko konkurenčnost. Poleg tega je treba doseči dogovor glede srednjeročnih in um, dolgoročnih prednostnih nalog, ki bi podprle evropsko konkurenčnost. V tem kontekstu je pomembno podpirati povpraševanje po inovativnih dobrinah in storitvah. Treba je zagotoviti trajnostni dostop do surovin in energetskih virov po dostopnih konkurenčnih cenah. Treba je izboljšati dostop do finančnih sredstev in zagotoviti potrebne sposobnosti. Prav tako lahko prek eh, vzpostavljanja grozdov in omrežij zagotovimo nadaljno rast za evropska podjetja in s tem tudi gospodarsko rast ter nova delovna mesta. Prvi korak, ki ga načrtujemo, je razprava o spodbujanju inovacij s pomočjo javnih razpisov. Ta razprava bo potekala 23. julija na neformalnem sestanku Sveta za konkurenčnost v Vilni. Poleg tega bo izmenjava mnen potekala tudi v okviru Sveta za konkurenčnost septembra. Prav tako predvidevamo razpravo o tem na Svetu za konkurenčnost v decembru, pri čemer bomo to razpravo povezali z inovacijami in industrijsko politiko. Pri tem se želimo osredotočiti tudi na spodbujanje mladih inovativnih podjetij in na rast, ki se osredotoča na inovacije. Rezultat, ki ga želimo doseči, je, da bi sprejeli sklepe sveta glede spodbujanja rasti v okviru evropske industrijske in inovacijske politike. Sklepi bodo osnovani na poročilu o izvajanju industrijske politike v letu 2013. Razprave v svetu bodo potekale leta 2014 in takrat bodo sprejeti sklepi sveta. Naj omenim še enega izmed pomembnih evropskih svetov. Ta bo potekal oktobra letos. Pri tem bi dodal, da bodo sklepi sveta za konkurenčnost prav tako pomembni. Osnovani bodo na sporočilu komisijem glede stanja Unije inovacij 2012 in na področju poročila o Evropskem območju raziskav in prav tako na sporočilu o deležu inovacij. Mala in srednja velika podjetja so zelo pomembna za naše gospodarstvo. So ključna gonilna sila in imajo velik pomen za gospodarski razvoj in zagotavljanje delovnih mest. Naše predsedstvo želi obeležiti peto obletnico sprejetja akta za mala podjetja. Želimo si zauzemati za spodbujanje razmišljanja najprej o malih podjetij. To bomo upoštevali tudi v svetu septembra. Pred Stavili bomo sklepe neformalnega sestanka ministrov na svetu v septembru in prav tako eh, bomo predstavili program za nadaljno delo na podlagi akta za mala podjetja. Naš cilj je, da bi razpravljali o izvajanju akta za mala, mala podjetja vse do najviše politične ravni. Tako želimo zagotoviti njegovo uspešnost in odpraviti odpraviti ovire pri izvajanju. Poleg tega smo naklonjeni tudi temu, da parlament um, izpostavlja pomembnost MSP-jev in um, pozdravljamo delo, ki ga upravlja gospod Rubik na tem področju. Poleg tega bo novembra v Vilni potekalo srečanje skupščine mladih in srednje velikih podjetij. V tem kontekstu se bodo sestali predstavniki nacionalnih vlad, akademikov in poslovnih organizacij. Razprava bo tekla o pomembnosti MSP-jev v celotnem gospodarstvu in pomembnost leteh pri premagovanju krize. Upamo, da bomo s tem lahko spodbujali nove ideje, spodbujali izmenjavo kontaktov in spodbujali razmislek o novih potencijalno uspešnih poslovnih projektih. V času predsedstva bomo spodbujali primeren pravni okvir za MSP-je. S tem želimo zagotoviti večjo industrijsko konkurenčnost in zmanjšanje stroškov obratovanja za podjetja. Poudarili bomo učinkovitejšo uporabo že obstoječih orodij, naprimer testov MSP, preverjanje konkurenčnosti in drugih podobnih ukrepov. Prav tako bomo spodbujali uporabo najboljših praks v državah članicah. Prav tako nameravamo ovrednotiti izvajanje ocen učinka strani sveta na tem področju naj se dotaknem še področja financiranja. To področje je zelo pomembno za konkurenčnost podjetij, predvsem MSP-jo, ki znašajo 98 odstotkov evropskega gospodarstva. Zauzemal si bom, da bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi zagotovili pravo časno izvajanje programa za konkurenčnost in inovacije MSP-jev in sicer vse od začetka leta 2014. Zauzemam se bom tudi za izvajanje povezanih pobud Evropske unije, ki se navezujejo na omenjeni program. Sedaj pa naj se dotaknem še vprašanja pozama Kozme. Gospodu Krojcmanu se zahvaljujem za uspešno zaključena pogajanja o tem programu prizadeval si bom, da se bodo zakonodajni postopki zaključili čim hitreje. Sedaj pa naj se dotaknem še vesoljske politike. Ko si pogledamo vesoljsko politiko, vidimo, da je ta zelo pomembna v kontekstu konkurenčnosti in rasti evropskega gospodarstva. Tu se bomo sredotočili predvsem na predloge komisije in zakonodajne akte, ki se nanašajo na to področje. Najprej si bomo prizadevali za napredek strani komisije, ko gre za program Kopernikus. Temu programu pri, pripisujemo veliko pomembnost, zato se bomo po najboljših močeh potrudili, da bi zagotovili pravno podlago za izvajanje tega programa. Pri tem se veselimo tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Prav tako želimo doseči napredek glede odločitve o spostavitvi nadzora in sledenja v vesolju. Splošni pristop eh, sveta bomo upoštevali in eh, pripombe držav članic, ki so jih podali tekom pogajanj. Tu je šlo za pomisleke glede politike o podatkih, glede upravljanja in eh, mehanizmov financiranja. Pri tem sem hvaležen poročevalki gospe Anders Dotar za prvotno izvenjavo mnen in za dobro delo na dosjeju. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja v prihodnih mesecih. V času našega predsedovanja bi vas gospa predsednica prijazno povabil, da se udeležite mednarodne konference vesoljsko gospodarstvo v večpolarnem svetu. Ta konferenca bo potekala v Vilni med 18. in 20. septembrom. Šlo bo za četrti letni dogodek na področju vesoljskega gospodarstva. Na dogodku bodo zastopani strokovnjaki in strokovnjaki na področju tehnologije Letošnja, letošnji dogodek bo potekal istočasno z tako imenovano razstavo o vesolju Space Expo v Vilni. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, upam, da bo naše nadaljne sodelovanje uspešno in tesno. Prav tako pa najlepša hvala za pozornost, ki ste mi jo namenili. Sedaj pa, gospa predsednica, z veseljem odgovorim na kakršnakoli vprašanja, ki bi jih morda imeli poslanci. Prisluhnil bom tudi vašim komentarjem. Hvala za pozornost. Hvala, gospod minister, za vaš uvod. Izčrpan uvod o temah, ki nas čakajo v prihodnih nekaj mesecih. Začnimo tem, da damo besedo. Najprej kolegici Himnerjevi. Ministre, eh, dla nas... Najlepša hvala gospodu ministru. Po našem mnenju je kar nekaj točk, ki so zelo pomembne in o katerih je treba razpravljati tudi na vezavi s svetom. Prejšnji teden smo glasovali o schemi ETS. Slišali smo oziroma odločali smo o omiku kreditov z trga. Gre za približno 900 milijonov evrov. Ali menite, da je korak, ki smo ga zauzeli, dober za industrijo? Če boste predsedovali torej sestankom, ki se bodo ukvarjali z ETS-ji, Me zanima, kako boste sodelovali s parlamentom. Moje naslednje vprašanje se nanaša na energetske otoke. Vemo, da v Evropi primankuje evropskih energetskih verov. Zavedam se, da imamo v Evropi kaj nekaj primerov energetskih otokov. Zanima me, ali imate, ali imate menjenje glede tega, kako bi lahko težavo odpravili in kakšna bi bila vloga parlamenta pri tem. Hvala, gospa Hibner. Sedaj pa kolega Paljučitis. Eh, Hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod minister. Rad bi vas eh, prijazno pozdravil in vam čestital o prevzemu te zahtevne naloge. Pravkar začenjate svoje delo in soočate se s številnimi izzivi. Predsedujete področju, ki se nanaša na gospodarstvo, na industrijo, na vesolje in predsedujete svetu. Gre torej za pomembne področja za življenje naših državljanov in to predstavlja velik izziv. Omenili ste javne razpise. Kot veste, parlament že dlje časa razpravlja o tem področju. Sprejeli smo različne resolucije, v katerih smo omenili področje javnih razpisov. Dejali smo, da bi moralo javno naročanje na evropski ravni osnovano na enakih pogojih. Na tem področju smo tudi kot Evropski parlament nabrali številne izkušnje. Moje vprašanje se torej eh, glasi, kako lahko. Kako si, ste si zamislili izboljšanje javnih razpisov in upoštevajoč pri tem napredek eh, litovske vlade in drugih? Hvala. Prodi. Hvala lepa, gospod Prodi. Grazie, Hvala, gospod minister, za to, da ste danes z nami. še zlasti bi se rad navezal na vašo omembo programa Kopernikus. To je izjemno pomemben program, ravno zato, ker je nekako na čelu same tehnologije in ker tudi omogoča, da zelo natančno obvladujemo ozemlje pri čemer lahko upoštevamo vse parametre, ki so pomembni za podnebne spremembe in tudi pomembno je to v zvezi z praksami za kmetijstvo. Vegetativno stanje ozemlja, pri čemer so potencijali izjemno veliki. Prav tako je to lahko ves z drugo infrastrukturo, naprimer Galilejem. Ta omogoča, da veliko bolj podrobno spoznamo situacijo v povezavi s storitvami GPS. Zato bi vas prosil, da prevzamete vodilno vlogo in se zauzamete za to, da se bodo tudi financirali ustrezni projekti. Pri čemer bodite prosim posebej pozorni na hitrost izplačil, kajti ne smemo več izgubljati časa. Sam namreč menim, da gre za bistven inštrument. Inštrument, ki je bistvenega pomena za politike omilitve posledic podnebnih sprememb, pa tudi prilagajanja na podnebne spremembe. V tem smislu sem prepričan, da bi lahko in da bi morali narediti vse, kar je v naši moči za to, da čim prej ukrepamo. Namreč tudi tako bomo lahko izboljšali potencial majhnih in srednje velikih podjetij, ki lahko prav tako dajo izjemno velik prispevek k našemu gospodarstvu. Hvala lepa. Hvala, kolega Audi. Merci, la Hvala, gospod predsednica. V imenu skupine LSM bi gospoda ministra rad pozdravil med nami v Evropskem parlamentu. Z velikim veseljem bomo sodelovali z vami. Država, ki ji predsedujete, ima 20 odstotno industrializacijo, če so moje številke korektne. Mislim, da je to nadpovprečjem Evropske unije ki znaša 16 odstotkov. Tako da bi vas vprašal, kakšna je vaša skrivnost, zakaj ste uspešni? Sam prihajam iz države, kjer se delež industrije zmanjšuje. Kakšna je torej skrivnost ki, Litve pri uspešnosti na tem področju? Potem naj zastavim še eno vprašanje in to bo moje zadnje vprašanje. S Češko smo se sestali in govorili o partnerstvu z Rusijo. Vaš govor ni vseboval stikov z Rusijo. Zanima vas, nas torej, kakšno je vaše mnenje glede Rusije kot partnerja za Evropsko unijo. Po mojem mnenju je to pomemben partner, bi lahko spostavili tesnejše vezi. To je bil prvi krok vprašanj. Besedo s tem predajam gospodu ministru, da nam lahko poda prvi krok odgovorov, potem pa, če bodo še nadaljne vprašanja, bomo tudi tem prisluhnili. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems už klausimą. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil vsem za zastavljena vprašanja. Hvala za izraženo podporo. Še kako jo bomo potrebovali v naslednjih šestih mesecih, Upam, da bomo lahko dobro sodelovali, da bo naše sodelovanje učinkovito. In že vnaprej najlepša hvala eh, za skupno sodelovanje. Najprej naj se dotaknem eh, scheme ETS in emisijskih kuponov. Tu naj omenim ponovno reindustrializacijo in preporod, preporod industrije. Ta vidik je zelo pomemben za evropsko gospodarstvo. Vemo, da je ta vidik neposredno povezan z gospodarsko rastjo v naših državah. Potem so tu še prizadevanja za zmanjšanje okoljskih vplivov, prizadevanja za zeleno energijo in zeleno industrijo. Vse to medsebojno vpliva na industrijo stroški zaradi zelenitve se povečujejo, ampak s tem prav tako nekako prisilimo industrijo, da se zazame in da spodbuja zelene pristope. Upam, da bomo tako lahko zagotovili ekološke pristope in da bomo to lahko storili na podlagi konsenza v okviru sveta ministrov. Potem naj se dotaknem energetskih otokov. Prav imate, tudi Litva je energetski otok, kot je dejala gospa Hibner. Upam, da je Ministr za energetiko včeraj lahko podal natančnejše obrazložitve glede tega vprašanja. Sam lahko izpostavim nekatere druge vidike, ki se nanašajo na konkurenčnost energetskega trga. Gre za zagotavljanje notranjega energetskega trga do leta 2015. Govorimo tudi o energetskih umestnikih, o vodih in o izgradni infrastrukture. To so pomembna področja, na katera se bomo osredotočali v času predsedovanja. Sedaj pa naj se odzovem še na vprašanje gospoda Balčitesa glede javnih razpisov. Zahvalil bi se mu za to vprašanje. Odgovor lahko povem, da na področju javnih razpisov vidimo, da je Litva konkretno napredovala. Prizadeval si bom, da bomo naše izkušnje lahko delili z drugimi na neformalnem svetu za konkurenčnost junija. Prav tako bom poskusal razložiti, kako smo dosegli napredek. 80 odstotkov javnih razpisov v Litvi se izvaja v elektronski obliki. To je eden izmed indikatorjev uspešnosti. Naj podarim, da je ena izmed prednostih nalog našega predsedovanja tudi razvoj inovacij prek javnih razpisov tudi to točko bomo omenjali v Vilni. Torej, osredotočili se bomo tudi na elektronsko javno naročanje, elektronske javne razpise. 18 odstotkov BDP-ja je namenjenih javnih razpisov in to predstavlja 420 milijard evrov na leto. To je ogromna številka. Če želimo nekaj prihraniti tudi na tem področju, moramo čim hitreje prejiti na elektronsko javno naročanje. Zaradi tega se že veselim predloge, predloga komisije glede elektronskih računov. Pripravljeni smo nadalje razpravljati o tem vprašanju, zato da bi dosegli napredek še v času našega predsedovanja. Gospod Prodi je zastavil vprašanje o programu Kopernikus. Reči moram, da imate prav. Med predstavitvijo sem dejal, da bo vesoljska politika ena izmed naših nalog. Tu se bomo sredotočeni na zakonodajne predloge ko gre za program Kopernikus, se osredotočamo na opazovanje Zemlje. Ugotovili smo, da ima ta program velik potencial za gospodarstvo, za vzpostavitev novih delovnih mest in sami ste omenili tudi potencial, ki ga ima za razvoj MSP-jev. To upoštevamo in Litva bo vse svoje moči usmerila v to, da se bo pravočasno sprejel ta zakonodajni akt. Ta program bi torej lahko začel delovati od leta 2014 naprej. Če pa želimo to doseči, bo potrebno tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom, na kar se seveda današamo. Kar se tiče financiranja programa, veste, da je že bil sprejet dogovor glede večletnega finančnega okvira, v okviru katerega je tekla tudi razprava o sredstvih za program Kopernikus. Pozitivni vidik teh razprav je, da bo večji delež finančnih sredstev za program bil dodeljen že v začetku izvajanja večletnega finančnega okvira. Tako bomo imeli možnost, da bolj tekoče izvajamo celoten program. Seveda pa bo treba zagotoviti učinkovito porabo sredstev. Potem še vprašanje gospoda Odija. Prav ste imeli, ko ste dejali, da industrija zagotavlja 25 odstotkov BDP-ja v Litvi. Sami pa si želimo ta indikator še izboljšati, tako da bomo res dosegli 25 odstotkov, torej četrtino. Potem, kar se tiče priporočil za ponovno reindustrializacijo, do leta 2020 želimo zagotoviti, da bomo dosegli 20 odstotkov BDP-ja iz naslova industrije. Ne vem, ali bi na tem področju zniževali kriterije. Potem glede naše uspešnosti, ne vem, ali lahko ravno. Enostavno odgovorim na to. Imamo močne industrije, naprimer živele, lesno predelovalno industrijo in osredotočamo se na izvozne trge in zaradi tega nam uspeva ohranjati stopnjo industrije na takšni ravni, kot je. Kar pa se tiče odnosov z Rusijo, ste imeli prav. Rusije nismo vključili v vzhodno partnerstvo. To pa ne pomeni, da Litva ne sodeluje in ne ohranja stikov z Rusijo uvažamo in izvažamo dobrine v in iz Rusije. Ta proces je dokaj intenziven. Prepričan sem, da bi lahko spregovorili o našem odnosu z Rusijo. Mislim, da bi bil pozitiven korak tesnejša povezanost Rusije in Evropske unije. Dobro. Hvala, gospod minister. Še zadnje vprašanje imamo. Če bo potem še kakšno ki bomo tudi sprejeli. Predtem pa še vprašanje kolegice Bare. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospod minister. Ko ste dejali, bo to predsedovanje težko. Govorili ste o ponovni industrializaciji. Dejali ste, da bi to bil lahko način, kako rešiti težave Evrope, naprimer s konkurenčnostjo potrebni bodo otipljivi ukrepi za to. Ampak obenem ne moremo imeti političnih ukrepov brez proračuna. In tukaj stvari niso tako dobre. Razvijati je potrebno eh, infrastrukturo, ulagati. Eh, In trenutna finančna perspektiva je podobna tisti iz leta 1997 tako pač izgleda trenutno proračun, tako so videti odobrena sredstva. Nemčija uh, dob, razmeroma dobro skrbi za svoje podjetja, v Španiji pa zadeve niso tako dobre. Kaj boste naredili s temi ukrepi? To so tisti pomembni ukrepi za naša podjetja. Kako boste izboljšali trenutno stanje? Kako boste uskladili eh, različna stanja, različne situacije v državah članicah. Hvala. Dobro, s tem smo zaključili z vprašanjem, gospod minister. Lepo prosim, če odgovorite še na to zadnje vprašanje. Dekoju, Najlepša hvala, gospa predsednica. Prav imate industrializacija je neposredno povezana z večjo konkurenčnostjo v Evropi. Kaj nameravamo storiti na tem področju tekom našega predsedovanja? No, verjetno ste v našem programu, tudi v mojem programu, opazili, da se bomo osredotočali predvsem na boljša pravila v okviru politike za industrijo, v okviru priporočil omenil sem že neformalni svet eh, Julija, ki bo govoril o eh, gospodarski učinkovitosti, o večji učinkovitosti eh, javnih podjetij, pa tudi o MSP-ji bomo govorili, o e-javnih naročilih in s to razpravo bomo nadaljevali tudi v poznejših mesecih. Upam, da bomo lahko decembra, potem ko bomo prisluhnili vsem mnenjem, vsem idejam, ko bomo imeli v rokah tudi sporočilo komisije, da bomo lahko takrat pripravili sklepe, ki bodo služili kot dobra osnova za razpravo na tem svetu decembra. To je izjemno pomembna tema in zato moramo tukaj zagotoviti napredek. Vprašanje večletnega finančnega okvira. Res je, tukaj so postavke niže, kot smo pričakovali na področju konkurenčnosti. To seveda ne pomeni, da gre le za ponovno industrializacijo. Proračun ni tisti končni dejavnik, ki odloča o dobrih oziroma slabih rezultatih. Kot sem dejal, moramo pregledati pravno podlago, pregledati moramo prakse, ki jih uporabljamo, izmenjati najboljše prakse. Že sedaj vidimo, da bi lahko na nekaterih področjih precej več dosegli z obstoječo zakonodajo. Želel sem dejati tudi, da bomo poskušali spodbujati inovativne ukrepe, naprimer eh, večja, večje popraševanje za inovativne proizvode, potem spodbujanje uporabe eh, grozdov, mreženja, boljše ocene učinka učinkovitejša poraba sredstva in tako dalje. Proračun je pomemben, ampak ni vse. Hvala. Bene. Dobro. Gospod minister, zahvaljujemo se vam, da ste prišli, da ste bili pripravljeni odgovarjati na vprašanja. Z veseljem vas bomo gostili tudi v prihodnje. Želimo vam dober začetek litovskega predsedovanja. Izvolite. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū gerbėmi komiteto nariai. Hvala, gospod predsednica. Zahvaljujem se članom in članicam odbora ITRE. V veliko veselje mi je bilo, da sem lahko danes predstavil svoje mnenje, da sem prisluhnil vašim mnenjem, mnenjem in eh, predlogom. Upam, da bomo dobro, konstruktivno sodelovali v naslednjih šestih mesecih. Hvala. Possiamo cominciare. Lahko začnemo. V imenu odbora ITRE pozdravljam ministra gospoda Dajnjusa Pavalkisa, ki je ministr za izobraževanje in znanost predsedujočega Sveta Evropske unije. Z nami bo prihodnih 45-50 minut, predstavil nam bo program predsedovanja v zvezi z njegovimi pristojnostmi, potem pa bomo imeli tudi izmenjavo mnen s kolegi. Izvolite, minister, in dobrodošli med nami. E, Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gostje. V veliko čast in privilegij mi je, da lahko danes pregovorim tukaj pred vami. Veliko veselje mi je, obenem pa je ta priložnost za me tudi izziv. Predstavil bom prednostne naloge našega predsedstva. Govoriti moramo o prihodnosti celotne Evrope. Mislim, da bomo mi odigrali pomembno ulogo v tej prihodnosti. Upam, da bom danes slišal mnenja čim več članov in članic odbora in parlamenta, tako da bomo lahko na podlagi teh mnen zgradili konstruktiven dialog, sodelovanje. Danes se tukaj srečujemo, potem ko je bil pred dvema tednoma dogovorjen pomemben eh, medinstitucionalni dogovor v okviru obzorja 2020. Ta instrument, ta program je zelo pomemben instrument za spodbujanjem gospodarske rasti Evropske unije. Pomemben je za eh, privabljanje raziskovalcev in podjetij v Evropo. To je pomemben korak naprej pri zagotavljanju večje konkurenčnosti in produktivnosti Evrope. Rad bi se zahvalil odboru, članom in članicam odbora za njihovo aktivno vlogo tekom pogajanj o programu Obzorje 2020. Veselim se nadaljnjega tesnega sodelovanja z odborom ITRE pri eh, dorekanju tega procesa. Rad bi čestital tudi irskemu predsedstvu za veliko delo, ki so ga opravili tekom svojega predsedovanja. Litva si bo prido, eh, prizadevala za doseganje ciljev, ki smo jih oblikovali skupaj z Irsko in Grčjo v sklopu našega programa TRIA. Tekom našega predsedovanja bomo naredili vse za to, da bi postali pošten, nepristranski posrednik sodelovali bomo s komisijo in s parlamentom. In to tesno. Dobro se zavedam pomembne uloge parlamenta v procesu sprejemanja odločitev. Ravno zato se že veselim konstruktivnega, učinkovitega in vzajemno pozitivnega sodelovanja z vami. Vsi skupaj delamo za državljane in državljanke Evrope. Letos je leto evropskega državljana. In zato se mi zdi, da je še posebej pomembno, da tako parlament kot tudi svet trdo dela in si prizadeva za rezultate, ki jih naši državljani potrebujejo in pričakujejo. Zaslužijo si boljše življenje, jasnejšo prihodnost. Medtem ko smo pripravljali naše, naše predsedstvo, sem imel to čas, da sem se srečal s predsednico odbora ITRES, gospod Sartori, srečal sem se tudi z gospodom Elerjem in nekaterimi drugimi člani in članicami odbora. Čez teden dni nas bo obiskala delegacija odbora ITRE tudi v naši prestolnici. Upam, da bomo lahko s takšnim sodelovanjem vzpostavili vzajemno razumevanje drug drugega in naših skupnih ciljev. Naša glavna prednostna naloga na področju raziskovanja bo začetek programa obzorje 2020 v začetku leta 2014. To je osrednja prioriteta, glavni program. Potem, ko je bil dosežen dogovor, načelni dogovor o zakonodajnem svežnju, moramo sedaj upraviti še nekaj pomenih korakov. Upam, da nam bo to uspelo. Predsedstvo si bo prizadevalo tudi za to, da najde primerne rešitve za program Euratom in da prispeva k mednarodnemu fuzijskemu projektu ITER. Predsedstvo bo prednost dajalo tudi zakonodajnim ukrepom, nekaterim pobudom, pobudam, ki se nanašajo na izvajanje obzorja 2020. Imamo naprimer javno-javno eh, partnerstvo na osnovi člena 185 pogodbe. Pri tem si bomo prizadevali za napredek, seveda v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom. Še nekaj zelo pomembno za vse nas in to je Evropsko raziskovalno območje leta 2012 je Evropska komisija izdala sporočilo o okrepljenem partnerstvu za Evropsko raziskovalno območje, o partnerstvu za odličnost in rast. Letos naj bi komisija pripravila prvo poročilo o napredku. Takoj, ko bomo imeli ta dokument v rokah, bomo imeli tudi priložnost, da o tem razpravljamo v svetu in na različnih konferencah gospa predsednica, kolegi in kolegice. Menim, da so vaši predlogi, vaši komentarji, pa tudi vaša vprašanja zelo pomembna in o njih bomo razpravljali na konferencah, ki jih bomo organizirali v eh, Litvi. Sam bom osebno tam prisoten in vaše eh, misli, predloge, komentarje bom na to lahko prenesel na eh, splošno občinstvo. Naj na kratko omenim, eh, kaj vse pripravljamo, o čem bomo razpravljali. Imeli bomo konferenco o krepitvi evropskega mednarodnega sodelovanja in o vzhodnem partnerstvu na področju raziskav, razvoja in inovacij. Imeli bomo konferenco o človeških virih na področju raziskav in razvoja. Imeli bomo konferenco o obzorju za eh, družboslovje, imeli bomo Evropsko inženirsko eh, konferenco oziroma forum, imeli bomo eh, skupno konferenco FISA in Eurodwaste, inovacijski forum v Vilni in tako dalje. Bomo, imeli bomo tri neformalne svete, dva formalna in enega neformalnega. Neformalni bo potekal čez dva tedna v Vilni. Tam se bomo pogovarjali o tem, katero, katere sposobnosti, kakšno izobrazbo potrebujemo za to, da izpolnimo zahteve na področju inovativnih tehnologij v Evropi. Še vedno namreč obstaja vrzel, glede na to, kaj eh, producirajo univerze in kaj pričakuje industrija, kaj pričakuje področje raziskav. In to bodo potekali eh, še sestanki eh, septembra in decembra v Bruslju. Gospa Sartori, spoštovani člani in članice. Kot vsi vemo, se ta cikel sprejmanja zakonodaje bliža k koncu. Zato vsi vemo, da moramo doreči čim več zakonodajnih dosegov, kot je le mogoče. Prizadevali si bomo za to, sodelovali bomo so zakonodajalci z Evropskim parlamentom, z odborom ITRE še posebej na začetku našega predsedstva se že sedaj veselim tesnega sodelovanja, ki bo urodilo veliko plodov v tej drugi polovici letošnjega leta. Vaš obisk v Vilni naslednji teden bo prva priložnost, da nadaljujemo današnjo razpravo. Hvala za pozornost, sedaj pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. In kot sem obljubil, o teh vprašanjih bomo brez doma govorili tudi tekom sestankov litovskega predsedstva. Hvala. Hvala. Gospod minister, besedo dajem kolegom. Najprej Pilar del Castillo, ki zastopa Evropsko ljudsko stranko. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Govorila bom v materinščini, v španščini, tako da si lahko nadenete slušalke. Hvala torej. Najprej lepo zdrav v imenu moje skupine v našem odboru. Kot dobro veste, je ta odbor odgovoren za področje raziskav in razvoja. Odgovoren je tudi za okvirni program, za vse zakonodajne dokumente na tem področju. A me slišite? Prav, potem pa bom eh, na kratko ponovila. Želela sem vas pozdraviti v našem odboru, v našem parlamentu. Seveda veste, da smo odgovorni za raziskave in razvoj, eh, za vse v tem okvirnem programu za celotni svežen, ki se nanaša na raziskave in razvoj, na vse specifične uh, ukrepe. To so naše pristojnosti. Vse, uh, kar se tiče tehnologije, vse, kar je del okvirnega programa obzori 2020, kar je del področja raziskave in razvoja. Parlament že dolgo dela na teh temah. Ne le takrat, ko jih predlaga komisija, ampak takrat, ko se pojavi potreba za to. Naprimer, poenostavitev, splošna poenostavitev v zvezi s tem, o čemer smo se danes že eh, pogovarjali. Obravnavamo naprimer tudi sodelovanje v eh, mrežah in tako dalje. Zahvalili ste se irskemu predsedstvu za njihovo delo, res je zahvaliti, se jim moramo, ampak dovolite mi, da se zahvalim tudi tistim v tem odboru, ki so trdo delali, ki so upravili veliko dela. Mislim, da smo dosegli ogromno. Kot veste, se sedaj čas izteka. V preteklosti smo obravnavali nekatere zelo občutljive teme. Včasih eh, moramo biti pazljivi, ko uporabljamo nekatere besede, ampak vem, da se boste po svojih najboljših močeh potrudili za to, da bi zagotovili konstruktivno sodelovanje. Če imate kakršnakoli vprašanja, kakršnekoli težave v zvezi s parlamentom, vedite, da si tudi mi prizadevamo za doseganje ciljev. Čim prej želimo doseči to, kar smo si zastavili. nekatera vprašanja, naprimer proračun, finančna sredstva in tako dalje, eh, tega ne moremo vedno obravnavati tukaj v odboru in to so zelo občutljive teme. Tudi litovsko predsedstvo bo moralo trdo delati. Raziskovalci veliko pričakujejo od tega doseja. In sedaj vidimo, da v številnih državah članicah področje raziskav trpi zaradi eh, primankljajev, zaradi vrčevanja in tako dalje. Čakamo na potrebna sredstva za raziska, raziskovalne projekte. Upamo, da bomo v naših raziskovalnih centrih, v naših univerzah čim prej ta sredstva dobili, saj so sedaj nujno potrebna bolj kot kadarkoli prej. Takoj, ko bo mogoče stvari doreči, tem bolje bo. Vedite, da boste vedno dobrodošli, ko se nam boste pridružili tukaj. Hvala lepa. Beseda ima kolega Balčitis. Najlepša hvala, gospa predsednica opravičil, bi se kolegom in kolegicam že tretjič danes namreč eh, oglašam, ker danes sprejemamo v naši sredi že našega tretjega litovskega ministra. Tudi sam bi vas rad eh, toplo pozdravil. Čestitav bi vam rad zato, da ste se lotili te, eh, tega izziva. Sami ste znanstvenik, ste profesor, tako da veste, za kakšne stvari gre. Imamo vprašanje, ki je pomembno za celotno Evropsko unijo. Omenili smo vprašanje eh, grozdov in izzive povezane s tem. V preteklosti so bile opravljene velike naložbe na tem področju, zato da bi vzpostavili um, ustrezne grozde. Proces grozdenja je bil zelo zapleten in še danes rezultati niso vedno eh, zadovoljivi, ampak tudi pozitivne plati obstajajo. Gospod minister, kakšne pobude boste pripravili vi za to, da bi spodbudili področje grozdenja. Kako lahko izkoristimo dosežke znanosti in rešimo težave povezane z eh, izobraževanjem? Karvaljo, Marija Karvaljo. Gospa Karvaljo. Um, Hvala, gospa predsednica. Pozdravljam ministra v odboru Hitre želim vam učinkovito in uspešno predsedovanje. Sem poročevalka za obzori 2020 in pridružujem se besedam Pilar de Castillo. Hvala vsem institucijam za dobro sodelovanje, tudi instituciji, ki jo mi eh, in vi predstavljamo tudi državam članicam. Pri specifičnem programu smo dosegli eh, uravnoteženo rešitev, razširili smo področje uporabe, imamo dogovor o MSP-jih, imamo sinergije, strukturne sklade in tako dalje. V nekaterih časopisih sem eh, videla, da je parlament dobil praktično vse razen denarja. Želimo si namreč višjega proračuna, ampak na žalost To ni odvisno zgolj od raziskav. Drugače sem prepričana, da bi imel program obzori 2020 še večji proračun, kot ga ima sedaj. Trenutni proračun ne odraža dejanskega povečanja, če upoštevamo vse to, kar je bilo vključeno v obzorje 2020. Ampak sedaj nas čaka veliko dela, kot ste dejali, gospod minister. Dobro je potrebno izvajati eh, to, kar smo dorekli. Zagotoviti moramo, da se bo vse dobro začelo na začetku leta 2014. Zagotoviti moramo še konsolidacijo besedil, eh, komisija mora upraviti svoj del, svet mora upraviti svojo nalogo. Upoštevati moramo tudi Eh, člen 185, ki zahteva so odločene, naprimer ukrepi eh, v povezavi eh, z malarijo, drugi del tega projekta. Mislim, da se mora pri tem odločiti še parlament. Če želimo, da bo vse upravljeno v naslednjih šestih mesecih, kakšna je po vašem mnenju časovnica, kakšni bodo konkretni ukrepi za to, da bi zagotovili eh, pripravljen sistem na začetku oziroma na koncu vašega predsedstva. Gospod Trautmann, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod minister, da ste prišli v naš odbor in da ste pripravljeni na pogovor z nami. Dve vprašanje imam. Najprej mladi. Ste ministr za izobraževanje. Pogovarjali smo se o finančnih virih. Obenem pa smo govorili tudi o kritični eh, situaciji vlada brezposelnost, še posebej med mladimi. Potrebujemo inženirje, potrebujemo nove delavce na področju tehnologije v, v vseh teh poklicih, naprimer na področju računalništva v oblaku. Potrebujemo strokovnjake na področju IKT. Na to program obzorje 2020. Tudi tukaj moramo najti eh, način, kako inovativno ukrepati. Je to za, vaš, za vas prioriteta? Samo bi rada to podprla, zato ker moramo vedno misliti na naše mlade. Še nekaj je pomembno, sama sodelujem z univerzami v eh, moji domači regiji. Spodbujati moramo vzpostavitev študentskih podjetij, ampak zato je potrebno zagotoviti usposabljanje na visoki ravni, tako da bo za mlade lažje vstopiti v svet podjetništva. Še nekaj, gospod minister, skrbi me nekaj se bo zgodilo tekom vašega predsedovanja. Pozivamo k mobilnosti mladih. Ampak nočemo, da tiste države, ki eh, zagotavljajo izobraževanje, usposabljanje mladih, na to beležijo eh, vedno več mladih, ki odhajajo, ki bežijo. Tako ne morejo Eh, požeti tistih pozitivnih rezultatov, eh, v katere so vlagali. Mobilnost je dobra, ampak na to ne smemo pozabiti. Še regionalni skladi, vsi želijo uporabljati strukturne sklade za to, da bi financirali vse to. Potrebujemo visoke ravni za raziskave, za infrastrukturo a sredstva potrebujemo tudi za podporo podjetij. Zanima me, kakšen je vaš uvid v to? Kaj vi mislite o proračunu? Ste ena izmed novejših članic eh, Evropske unije. Zanima me, kakšno vlogo lahko skladi odigrajo v trenutnem gospodarskem eh, ozračju. Uh, kako zagotoviti ravnotežje, še posebej v vaših sektorjih. Hvala. Kolega Eler. Um, Zatori, <clears throat> um, Gospa Sartori, gospod minister, najprej najlepša hvala za vašo zanimanje. Mislim, da ste bili zelo odkriti, niste upravili zgolj tistega eh, potrebnega nominalnega dela svoj predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Kaj je parlament ponudil tudi v interesu vaše države? Parlament se je pogovarjal o stopnišču kot ličnosti sedaj govorimo o širitvi. Zagotovili smo določene rezultate. Poskušali smo ne razmišljati v okviru kvot. In to smo zagotovili. Hvala, da ste nam pomagali pri prepričevanju eh, sveta v začetku. Ampak mislim, da smo eh, tukaj dobro sodelovali. Moje vprašanje je naslednje. Sedaj imamo sklic na strukturne sklade, to najdemo v uredbi za strukturne sklade, v uredbi, ki se nanaša na obzorje 2020. Ampak izziv, če mi dovolite, je naslednji. V nekaterih držav članicah so precej mlačno reagirali na to, da bi eh, določen del strukturnih skladov namenili inovacijam, raziskavam, razvoju in tako dalje inovacijam. Moje vprašanje je torej, kaj pripravljate, kako nameravate vse to izvajati. Denar za obzorje 2020 je v Bruslju, državam članicam to pogosto ni všeč, ampak ta sredstva so tukaj. Če želimo eh, sredstva za širitev, za eh, razširitev, potem so sredstva tukaj. E, strukturne sklade lahko države članice uporabljajo za inovacije ali pa ne. Kaj menite, da je potrebno za to, da bi vse to postalo realnost? Kako premostiti te razlike med strukturnimi skladi in e, obzorjem 2020? Naslednje vprašanje, ki bi ga rad zastavil, se nanaša na proračun. Realno gledano je. Eh, ta proračun zmanjšan za 10 odstotkov. Vračamo na, se na 70 milijonov, 2013 je bilo 77 milijonov, tako da to je približno 10 eh, odstotkov. V času finančnih težav, v dobi gospodarskih težav je pomembno eh, upoštevati dejstvo, da se naložbe v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 ne smejo zmanjševati, a obstaja določena mera prožnosti, ali lahko zagotovimo ustrezna sredstva za 2014 in 2015, ustrezna sredstva potrebna za krizne čase. In še moje tretje vprašanje, pristop od spode na vzgor. Ta pristop je povezan s potrebo eh, po takošnji uporabi strokovnosti ljudi. Zanima me, kako naj uporabimo ta uh, hitri instrument, kako pomemben je. Bene, no, no, più nessuno è scritto a parlare. Dobro, nihče več ni priglašen k besedi in če ste tako vsi zadovoljni, dajem besedo ministru za to, da lahko odgovori. Izvolite, gospod minister. Thank you very much. Uh, thank you for questioning. Najlepša hvala, hvala za vprašanje. Začel bom na začetku. Vaše vprašanje je povezano z vprašanjem gospoda Elerja o hitrem instrumentu podobne narave. Mislim, da smo imeli težave ravno pri tem, pri hitrem izvajanju vsega potrebnega. Ampak strani sveta imamo vse te dokumente eh, na mizi. Ne vem, če bi lahko do, naredili še kaj dodatnega, seveda pa se trudimo po najboljših močeh. V sodelovanju med svetom in parlamentom bi morali pokazati dober primer, primer dobre prakse, da lahko eh, delujemo hitro, da se lahko pogajamo hitreje kot pa v preteklosti. Eden od negativnih vidikov upletanja javnosti in eh, širokih razprav je ravno ta, da zadeve potekajo počasi. Na to vprašanje povezana s primankljajem, s pomankanjem sredstev v proračunu. Strinjam se za razvoj in raziskave, za inovacije bi si želeli več sredstev. To je dejstvo. Sam sem pol leta obiskoval vse mogoče sestanke o a, univerzitetnem delovanju na področju nanotehnologije, o razvoju podjetij na tem področju in tako dalje. Vsi so vedno govorili o istih zadevah, o potrebi po denarju, po sredstvih. Ampak to je edini del proračuna, ki ni doživel takšnih ogromnih rezov drugi elementi proračuna so precej uh, zmanjšani kot pa področje raziskav. To je Evropski svet v sodelovanju s parlamentom seveda dosegel. Raziskovalci in tisti v inovativnih podjetjih se nam bodo zahvalili in tako bom storil tudi sam. Gospod Balčitis me je poprosil, da spregovorim o grozdenju, o infrastrukturi, kakšni bodo naši naslednji koraki. Upam, da bomo z roko v roki lahko dorekli dosjeje v sklopu člena 185. Eh, 187. Industrija se mora pogovarjati s predstavniki Evropske unije. Na nekaterih področjih moramo ustvariti skupna podjetja, skupne projekte na področju inovativne medicine, nanoelektronike in drugot. jasna zaveza industrije in raziskovalcev mora biti vidnejša. Če govorimo o raziskavah in inovacijah, če govorimo o tej vrzeli, vedno pozabljamo na povezavo med raziskavami, ki so odlične v Evropski uniji. Smo najboljši na področju eh, raziskav tukaj najdemo vse dobre zamisli, tehnološke inovacije in tako dalje. Ampak na to imamo težave pri prenosu tega znanja v proizvodnjo, v industrijo. To je vrzel, ki jo moramo zapolniti. Kako bi nam to uspelo, ne vem. Ampak prva faza je ta, da identificiramo problem. Na to pa ga moramo skupaj razrešiti? Hvala, to je bilo zelo pomembno vprašanje. Gospa Karvaljo, ne vem, če sem pravilno izgovoril, je spregovorila o proračunu, o členih 185 in 187. Litva bo kot predsedujoča država naredila vse za to, da bi napredovala pri teh doseh. Če mi dovolite, bom k vam prišel eh, v prihodnosti, ko bodo na voljo ustrezne, ustrezni dokumenti za razpravo. Gospa Trautmann je zastavila vprašanje v zvezi z mladimi, v zvezi z mobilnostjo, v zvezi z begom možganov in seveda v zvezi s proračunom. Na vprašanje o proračunu sem brškone že odgovoril, kar pa se tiče brezposlenosti mladih, pa moram dejati, da je to brez dvoma prednostna naloga za vse v Evropske unije. Vsi govorijo o brezposlenosti mladih. Ob eh, od slovesnosti, ob odprtju oziroma začetku eh, litovskega predsedstva smo o tem prav tako spregovorili. To je naša prioriteta. ko pravimo, da mladi nimajo služb, moramo upoštevati dejstvo, da obstajajo razlike med tem, kako so mladi izobraženi in eh, med tem, kakšne potrebe obstajajo na trgu, v industriji, na področju raziskav. Imamo številne z določeno izobrazbo na trgu dela, ki eh, so brezposelnosti, potem pa potrebujemo eh, inženirje, Eh, strokovnjake IKT in to povsod po Evropi. Ta težava, ki jo je obelodanila gospa Tratman, je izjemno pomembna. Kaj lahko naredi litovsko predsedstvo? Pogovarjali se bomo o informacijski in komunikacijski tehnologiji na konferenci v Vilni pogovarjali se bomo o brezposelnosti in o usklajevanju eh, spretnosti in znanj diplomantov in eh, potreb industrije tekom neformalnega zasedanja sveta, ki bo potekal, eh, potekalo dva tedna kasneje. Upam, da bomo tudi glede tega dobili kakšno mnenje sveta. Gospod Eler. Osebno bi se vam rad zahvalil za dobro in tesno sodelovanje. Preden smo sprijeli skupno odločitev sveta in eh, parlamenta obzori 2020, smo morali zgoditi ustrezno sodelovanje in vaše sodelovanje je bilo zelo pomembno kaj delamo, naprimer pametna specializacija, s tem se ukvarjamo. Obiskal sem nekatere države, članice Evropske unije in eh, tam sem jasno eh, videl, kakšna je interakcija med pametno specializacijo eh, in delovanjem, kakšna je povezava z obzorjem 2020, ki to pokriva. Seveda bomo poskušali zagotoviti uporabo strukturnih skladov, zato da bi maksimizirali učinek, da bi naredili vse za uspeh eh, družbe, uspeh eh, inovacij in tehnologije. Vaše vprašanje je zelo aktualne narave. Vse, kar lahko bomo naredili, zato da se osredotočimo na, eh, prav na to. Hvala. Stropele. Hvala, minister, za vašo prisotnost, za vaše odgovore, ki so zelo natančni vsem našim kolegom. V imenu odbora se vam zahvaljujemo in vidimo se v naslednje pol leta, kadarkoli boste menili, da je to potrebno. Lepo zdrav, nasvidenje. Bene, cominciamo subito anche. Dobro. Takoj nadaljujemo, tudi zato, ker smo morali dodati še eno točko na dnevni red, namreč danes do povdan smo bili malo v zamudi in besedo dajem takoj kolegici Hibnerjevi za konferenco Znuženih narodov COP19. Prego. Mo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 kar bomo obravnavali skupaj s poročevalci v senci. Zahvaljujem se jim za sestanek pred dvema tednoma. Prišli smo do zaključka, da bomo delali z dokumentom, ki je bil pripravljen v odboru lani, ker je bil to zelo uravnotežen dokument. Upoštevati želimo vse, kar je bistveno za naš odbor v tem dokumentu. Pregledala sem vse predloge in prišla do zaključka, da govorimo zlasti o treh pomembnih poglavjih, da bomo bolj osredotočeni. Najprej industrija in konkurenčnost, raziskave in seveda bomo vse to obravnavali z vidika vrha za energijo. Zdaj pa nekoliko bolj podrobno. povsod sem predlagala neke vrste diagnozo, ki je že na voljo na podlagi raziskav ali na podlagi tega, kar smo že prejeli v okviru naših informacij. In potem sem zapisala tudi, kaj je tisto, česar bi se morali dotakniti na vrhu. Najprej industrija in konkurenčnost. Tu je treba odkrito priznati, da na podlagi dokumenta in na podlagi podatkov mednarodne agencije za energijo so globalno gledano emisije leta 2012 porasle, kljub temu, da je prišlo do padca v Evropi in ZDA. Zato lahko že napovemo, katera so tista področja, ki bodo zviševala količino izpustov in komu se je torej med pogajanji treba najbolj posvetiti. Naslednje vprašanje je naslednje. Potrošnja energije bo vsekakor porasla. To temelji na porabi vseh virov energije. Nekateri mislijo, da se ukvarjamo samo z obnovljivimi viri energije in da se bo samo poraba teh virov povečala. To ne drži. Celoten energetski trg se bo tu v Evropi um, kazal na različne načine in tako prispeval k ravnoteženemu gospodarstvu. Prav tako moramo biti pozorni na dejstvo, da moramo ohraniti našo konkurenčno prednost v smislu uravnoteženega znanstvenega in tehnološkega znanja. Na vrhu si moramo prizadevati tudi za povečanje naše konkurenčnosti. Naslednja stvar, na katero se je treba osredotočiti, je, da bo vse to bistveno vplivalo na ceno energije. Zato moramo proučiti, vpliv energije. EU bo seveda spodbujala razširjanje uporabe vseh okolju prijaznih oblik energije. Želimo si tudi povečati energetsko učinkovitost. To smo sprejeli dokument in povdariti je treba, da mora biti ta dokument skupen, globalen za vse. Prav tako je treba upoštevati energetsko učinkovitost povsod po svetu. Drugo vprašanje, ki je povezano z našim predlogom, je naslednje. Tako potrošniki v ZDA, kot tudi drugi so pripravljeni, da bi si zastavili zelo ambiciozne cilje, vendar pa menimo, da bodo taki cilji sprejemljivi samo, če bodo tudi druga svetovna gospodarstva ravnala podrob, podobno. Mi ne moremo biti osamljeni mornar na širnem oceanu in samo sebi zastaviti cilje. Naši cilji morajo biti del globalnih prizadevanj. Kar pa zadeva druge informacije, Te kažejo, da emisije v EU predstavljajo zgolj 11 odstotkov vseh emisij, pa še ta številka se bo v naslednjih nekaj desetletjih zmanjšala. Zato moramo ljudi posvariti pred preveč intenzivnimi cilji. Če bomo uvažali izdelke iz držav, ki imajo visoko stopnjo emisij, bomo s tem uvažali tudi emisije same. Prav tako Evropska unija pozdravlja signale, ki jih najdemo recimo v ZDA, to pa so bolj pozitivni signali za globalni dogovor. Seveda je to povezano tudi z viri energije in energetsko učinkovitostjo. Morda bi morali na tem vrhu pridobiti tudi čim širšo podporo, ne od majhnih držav, pač pa od tistih, ki imajo največje izpuste in ki torej najbolj vplivajo na svetovno gospodarstvo. Morali bi pritisniti na nje, kot sem podarila že prej, vsako od poglavij bo ob enem tudi poziv. Poziv za pogovor, med svetom, parlamentom in službo za zunanje delovanje. Ta mora biti čim bolj proaktivna in prispevati k temu dokumentu. Seveda imamo tudi partnerstvo za sodelovanje, za energetsko učinkovitost in imamo tudi agencijo IAEA. E Vsi ti akteri morajo biti aktivni udeleženci v procesu, zato da ne bomo izpustili čisto nobenega elementa in da bomo ohranili čim bolj ravnotežen pristop. Zdaj pa raziskave in inovacije. Tu se moramo osredotočiti predvsem na nove tehnologije. Vemo, da tehnologije lahko predstavljajo pomemben prodor novih rešitev, novih tehnologij, ki spodbujajo boj proti podnebnim spremembam. Ne moremo reči, da je samo ena tehnologija ali da jih je samo par in da je vse ostale treba zavreči. Ne, mi bomo naša prizadevanja temeljili na najnovejših tehnologijah. Prepričati moramo tudi naše svetovne partnerje, naj ravnajo enako. V povzetku vidimo poziv za mednarodno zavezo k povečanju investicij. Danes sem vam povedala že, kaj se predvideva v Silicijevi dolini v naslednjih nekaj letih. To pomeni, da bomo dobili najmodernejše sisteme za zagotavljanje energije in to iz zemlje. Sedaj pa že zaključujem, ne na zadnje, energetska politika, dame in gospodje. Nedvomno moramo umakniti subvencije za vse tiste, ki niso upravičili pričakovanj. Energetska učinkovitost je najenostavnejši način za znižanje emisij in pomaga lahko spreobrniti trend povečevanja stroškov električne energije. To mora igrati pomembno vlogo pri mednarodnih podnebnih pogajanjih. In opravičujem se, če sem bila predolga. Hvala lepa. Glede na to, da moramo zaključiti, še preden pride komisarka, imamo pa še tri točke, ki jih moramo obravnavati, bom sedaj zelo stroga, kar zadeva čas. Tri minute dobi gospod Cimanski kot poročevalec v senci in ostali dobijo dve minuti. E, ja razumem, že. Hvala lepa, gospa predsednica. Razumem, da je osnutek projekta še vedno osnutek. Poglejmo si zgodovino naših pogajanj, recimo COP18 mislim, da nam ta pogled dobro pokaže, zakaj izgubljamo potrpljenje, kar zadeva globalni dogovor. Imamo občutek, da so Rusija, Kitajska, Brazilija, raztoča gospodarstva ZDA pa kar nekako čakajo, da bo Evropa tista, ki bo začela uresničevati cilje, ki si jih je zastavila in nekako nič ne kaže, da bi se kdo želel pridružiti našim ciljem glede zmanjševanja emisij CO2. -ja. V nasprotju s tem, kar smo pričakovali, naši glavni tekmeci ne počnejo nič, samo deklarativno so nekaj obljubljali, nič se ni zgodilo v ZDA. Zato bi morala ta konferenca poslati močno sporočilo. Čakamo, da se nam pridružite. Če si pogledamo zaključke sveta iz leta 2007, bi morali pravzaprav pogojevati to, da bomo v Evropi še karkoli naredili s tem, da se najprej dogovorimo z drugimi in da se tudi ti močno zavežejo, da se nam bodo pridružili. Prav tako moramo ravnotežiti zelo ambiciozne okoljske cilje in našo industrijsko bazo. Naj spomnim na to, kar je povedala gospa Merklova pred dvema tednoma po zasedanju sveta, kjer so se odločili, da ne bodo eh, spremenili omejitev za nova vozila v smislu CO2-ja. To bom citiral v angleščini. Dneve in dneve govorimo o zaposlovanju, poskrbeti pa moramo, da ne glede na potrebo potem, da dosežemo napredek pri varovanju okolja, ne smemo oslabiti naše lastne industrijske baze. Z drugimi besedami, če bi naše rezolucije omogočale da se ravnamo po nekem motu, potem si je za moto treba vzeti besede gospe Merklove. Hvala. Gospod Videl Kvadres. Eh, Hvala, gospa predsednica. Najprej zahvala gospe Hibnerjevi za delo, ki ga je opravila in ki ga še opravlja. na podlagi tega, kar je povedala, obstaja nekaj resnih pre, razlogov za skrb. Emisije CO2 -ja upadajo v ZDA in v Evropi, na globalni ravni pa naraščajo. Ne smemo pozabiti, da je Evropska unija odgovorna za samo 11 odstotkov svetovnih emisij. V prihodnje pa se bo ta številka še zmanjšala ravno zato, ker svetovno prebivalstvo še narašča, bo to prebivalstvo potrebovalo tudi več energije. Tako da imamo to nasprotje med našimi prizadevanji, še zlasti v Evropi, in povečanjem globalnih emisij. Tu se zato popolnoma strinjam z gospod Hibner in gospodom Šimanskim, da moramo zelo skrbno spremljati evropsko industrijo in čim bolj zmanjšati vpliv rastočih cen energije na vse manjšo konkurenčnost, ko skušamo eh, narediti čim več za trajnostno gospodarstvo. Prav tako moramo biti zelo odločni, ko skušamo prepričati druge države, naj se usklajujejo glede globalnih prizadevanj, da bi skupaj omilili vplive podnebnih sprememb in seveda moramo zmanjšati nelojalno konkurenco za našo industrijo. Kakorkoli že, jasno je, da moramo na konferenci v Varšavi biti bolj ambiciozni, kot pa smo bili v novejši preteklosti v Dohi smo videli, kako pomembno je, da Evropa govori v en glas in kako pomembno je torej, da dosežejo politične skupine in države dogovor še pred to konferenco novembra. Vse delo, ki ga bomo opravili pred konferenco, nam bo prihranilo veliko dragocenega časa med zasedanjem samim. In, ne nazadnje, se tudi sam strinjam z gospod Himner glede pomembnosti energetske učinkovitosti, kajti to je najenostavnejši način za zmanjšanje emisij in mislim, da ima zelo prav, ko energetski učinkovitosti daje pomembno mesto v svojem besedilu in v celotni tej razpravi. Grazie. Hvala. Gospa Hol. Je ni? Gr Gospa Karvaljo. Yeah. Um, that, uh, Hvala, predsednica. Mislim, da je Evropa tista, ki lahko izkoristi to, da je bila prva tudi platforma izdrbana, je bila zelo ohlapna, zato moramo izkoristiti priložnost in predstaviti naša načela. V ta namen moramo v naši resoluciji zahtevati, da komisija zagovarja načela. Saj šest točk je zelo pomembnih, po mojem mnenju. Najprej, prihodni dogovor ne sme razdeliti sveta v dve kategoriji, tako kot je kjotski protokol razdelil države na industrializirane in države v razvoju. Mislim, da mora vsaka država prispevati k skupnim prizadevanjem, pač glede na svoje odgovornosti in zmožnosti. To bo povezano z nekim sklopom kazalnikov, kot je BDP na prebivalca, kot je višina emisij, kot je tehnološka razvitost, tako da bo relativno enostavno določiti nek sklop kazalnikov. Drugič, določiti moramo cilje za posamezne države. S ciljem, da se to sprejme po posameznih panogah na globalni ravni. Tako da to lahko dejansko kombiniramo panoga v državi in panoga na svetovni ravni. To bo zelo pomembno zato, da v energetsko intenzivnih panogah preprečimo uhajanje izpustov. Prav tako moramo veliko bolj fleksibilni, kot je bil Kyoto, zato, da bomo lahko sprejeli različne pobude, kot je bila recimo pobuda mest. Tržni mehanizem je treba izboljšati in tudi različne mehanizme, podobne ETS, moramo povezati. Prav tako moramo ohraniti mehanizem CDM, vendar pa zagotoviti tako nacionalno kot lokalno podlago. Prav tako moramo izboljšati učinkovitost in ne nazadnje sodelovanje na področju raziskav in tehnološkega razvoja je treba izboljšati. Slišali smo, da je zelo pomembno vzpostaviti s tretjimi državami trg čistih energij. Te svoje pripombe bom tudi poslala naši poročevalki. Za konec še kolega Prodi. Hvala, gospa predsednica. Hvala vsem kolegom, ki so govorili pred menoj. Sam sem zelo skeptičen glede možnosti, da pridemo do dogovora. Namreč do zdaj nismo slišali nikakršnega odgovora na izjavo z Balja glede skupnih, vendar diferenciranih odgovornosti. To je po mojem mnenju stvar bistvenega pomena, če želimo doseči svetovni dogovor. Dogovor, ki ne bo sprejet na svetovni ravni, takega ne potrebujemo. S Kyotom smo se odločili za tržni mehanizem in tržni mehanizem ne more delovati, če imamo 50 odstotkov emisijskih dovoljen, ki se razdelijo brezplačno in če imamo epizodo, kot je backloading, upam, da je bilo to nekaj enkratnega, vendar pa to posega nedvomno v tržni mehanizem. Kjo to razlikuje med razvitimi državami in državami v razvoju, kot smo pravkar slišali? To ne vodi nikamor. Mislim, da se moramo odločiti za predlog, ki bo čisto drugačen in ki temelji na enakosti in pravičnosti. In menim, da moramo enakopravno razdeliti dovoljenja vsem, ki živijo na tem planetu, vse ostalo pa mora biti plačljivo. To posredno upošteva tudi izjavo zdalja. Zato moramo biti pogumni ali pa raje pozabimo na vse skupaj. Hvala lepa. Komisija. Je kdo prisoten? Ja. Želi kdo besedo? Izvolite. Komisija pozdravlja razpravo spoštovanih poslancev glede COP-a 19. Vse ključne teme so bile omenjene v razpravi, vprašanje emisij, ki naraščajo, podnebne spremembe, ki se dogajajo, vloga potrošnje energije, energetska učinkovitost, obnovljivi vir energije, energetska politika, vprašanja, ki zadevajo konkurenčnost, tehnologije, ključna načela, sodelovanje vseh in nepotrebnost binarnega sveta v novem dogovoru, priložnost za hitro ukrepanje, prednost tistih, ki bodo prvi, ključna načela konvencije in kjutskega protokola in tako dalje in tako naprej. Kot veste, naj bi pogajanja oziroma so se pogajanja o dogovoru ki naj bi bil sprejet leta 2015, že začela. Začele so se v Bonu in potrjujejo temeljne elemente tega novega dogovora. Ta nov dogovor naj bi bil pravno zavezojoč in veljaven za vse, ponavljam, veljaven za vse in naj bi bil odziv za naš skupni cilj. To pa je, da ohranimo zvišene temperature globalno gledano pod dvema stopinjama. Sprejet naj bi bil do leta 2015. Kot je dejala poročevalka. EU ne sme biti edina, ki plove po tem globalnem oceanu. Tudi druga gospodarstva bi morala sodelovati in spodbudni signali, ki jih dobivamo iz ZDA, iz Koreje, iz Mehike in iz vrste drugih držav, tudi Kitajska in ZDA, doživljajo določene premike. Vse to je spodbudno, veliko dela pa je seveda še pred nami. Nedavne razprave v Bonu so pokazale, da prihodnje leto, leto 2014, bo leto ambicij. Zato pričakujemo in želimo, da udeleženke dajo zaveze, obljube in Soočiti se bomo morali tudi z vprašanjem financiranja. Ključno vprašanje, o katerih se je treba dogovoriti v Varšavi, zato da sprožimo proces, je postopen proces, pa tudi uloga mednarodnih pobud na področju obnovljivih virov, oglikovodikov, učinkovitosti in tako dalje in tako naprej. Ne na zadnje, ne smemo pozabiti, da je tu bistvena zaveza Evropske unije, da podpiše protokol oziroma dodatek protokolu in komisija bo tu povedla, računamo pa na vašo podporo. Hvala, Hvala lepa za zaključek te razprave, besedo kolegici Hibnerjevi. Dziękuję. Tri minuty imate. Przyznam się szczerze, że e, większość z kolegów... E, Przyznati moram, da je većina naših kolegov omenila vprašanja, ki sem si jih zapisala na bolj splošen način, bom pa nedvomno vse to tudi odrazila. Če se odzovem na to, kar je dejal kolega Šemanski, Prizadevali smo si, da se ne bi ukvarjali z dokumenti, ki niso bili tako zelo uspešni oziroma ki niso doprinesli nič k napredku. Smo poskusili, da bi ta predlog bil tako diagnoza, kot tudi izhod iz slepe ulice. Ne pravim, da nas drugi hoče ogoljufati ali da smo otojeni, osamljeni. Mi si želimo okoli sebe zbrati zaveznike. Želimo, da bi se vsi borili za uspešnost globalne industrije. Seveda obstaja konkurenčnost, ampak tudi na konkurenčnem trgu s pomočjo ustreznih standardov vsi lahko sodelujemo. In namesto, da iščemo sovražnike, lahko rečemo, da bomo sodelovali. Citiranje Angele Merkel je zelo koristno, to bomo vsi poskusili uporabiti. Hvala. Zahvaljujem se kolegom, ki so podarili, da moramo spremljati situacijo v evropski energetiki, tako da po eni strani ne izgubimo z vidika podnebnih vprašanj, po drugi strani pa imamo vse čas v mislih tudi našo konkurenčnost. To, kar je omenil Aleho, je zelo pomembno, namreč da Evropa govori z enim glasom in da nimamo turbulenc, tako da svet reče eno, komisija drugo, mi pa tretje. Potrebujemo skupno stališče. Uporabila bom tudi predlog kolegice Karvaljo, nekatere teme bomo dodali. Zahvalila bi se tudi kolegu Prodju. Ne verjamem tako zelo v kjotski protokol. Mislim, da to ni dobra podlaga za pogajanje kajti pri določbah, ki jih imamo v tem trenutku, ni dosti možnosti za kredibilnost in usmerjenost v prihodnost. Ampak mislim, da bomo dobili dokument, ki bo spremljiv za vse. Hvala, kolege. Hvala lepa, kolegica Hibner. Gremo takoj naprej in dajemo besedo gospe Cavela. Izvolite, beseda je vaša kakih 20 minut imamo na voljo. 5-6 minut ima kolegica Cebela, izvolite. Pirje proedre, toplejši ob mazini prota siti se pitropis. Najlepša hvala za besedo. Gre za okvirni predlog um, komisije, ki govori o spodbujanju investicij za alternativne vire energije in za spostavitev infrastrukture za alternativna goriva. Tako naj bi spodbujali nove akterje na trgu in povečali konkurenčnost. Trenutno stanje novi, je stanje za nove tehnologije in nova vozila zelo težavno. Težko se je uveljaviti na trgu in pridobiti kupce. Težko je, na primer, v primeru avtomobil, ki mm, jih ne poganja nafta težko jih je napolniti in težko je zagotoviti polnjene in črpane postaje. To velja za številne države članice. V tem kontekstu torej pozdravljam predlog komisije v celoti. Dobro je, da vzpostavimo infrastrukturno za alternativna goriva. Cilj je torej, da bi zmanjšali odvisnost Evropske unije od eh, nafte. Evropske investicije naj bi bile usmerjene predvsem eh, na področja, ki jih izpostavlja svet. Pri tem pa je pomembno, da vse skupaj osnujemo na tehnološko neutralni osnovi. Treba je torej spodbujati raziskave in razvoj, treba je omogočiti uveljavljanje novih tehnologij na trgu. Pri tem jih je treba spodbujati. Sama sem predlagala ustrezne predloge sprememb na sam predlog komisije. Komisija si prizadeva tudi določeno tipsko razlikovanje med eh, gorivi in upošteva tudi čezmejno naravo direktiva nam, namreč ne bi predstavljala naprimer platforme za boj med naprimer Grčijo in Nemčijo ali pa med Nemčijo in Francijo. V svojih predlogih sprememb sem eh, poskušala predstaviti kompromisni predlog, ki bi odpravil takšna trenja in upam, da bodo te predlogi spremem poživali podporo. Omeniti je treba tudi nedavn razvoj na trgu energentov v Združenih državah Amerike. Komisija še ni imela časa, da bi se resno spopadla s temi vprašanji in jih ustrezno upoštevala v predlogu. V treh štelih letih bi si na primer lahko zamislili tudi izvoze nafte strani Združenih držav Amerike. In eh, tu moramo biti realistični. nafta preprosto ne bo kar naenkrat izginila iz naših življenj. Povečanje proizvodnje zemljskega plina, naprimer v ZDA, pomeni tudi večjo razpoložljivost v svetu, kar pomeni za Evropo in um, Kitajsko, naprimer, da lahko razvijeta nove, nove cevovode. Alternativna goriva torej predstavljajo alternativ alternativne oblike in spodbudo za pre, prenos na alternativna goriva. Poleg tega se omenjajo tudi domače črpalne postaje in izgradnja črpalnih in polnilnih postaj na obrobnih legah. Leta 2018 oziroma v letu tih do 2020 naj bi ZDA vzpostavile ustrezno infrastrukturo na tem področju. Tega pa v samem predlogu direktive ni videti, zaradi tega bi se želela nekaterih predlogov spremen, ki gredo v to smer. Gre za nove vidike, ki jih je treba ustrezno odraziti in tu sem pripravljena sodelovati z vami. Naj na koncu opozorim tudi, da moramo biti seveda ambiciozni pri zastavljanju lastnih ciljev, vseeno pa moramo ostati na realnih treh. Evropska unija bi lahko največ storila, če zagotovi financiranje za raziskovanje. Poleg tega bi lahko izvedli podobno tipologizacijo, tako da bomo omogočili laže življenje našim državljanom. Sedaj pa se veselim vaših pripomb, vaših mnen k predlogu. Upam, da bomo lahko konstruktivno sodelovali. Hvala. Grazie, Nikita Vela. Hvala, Nikita Vela. Poročevalci v senci vsak tri minute, kolega Brežina za slovo. Eh, rovněž i já eh, oceňuji úsilí komise eh, vydat tuto legislativu. Je velmi důležitá a pro... Najlepša hvala za besedo. Kar se tiče torej predloga komisije, bi se najprej zahvalil za poročilo. Sam predlog komisije o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva predstavlja pomembno pobudo. Zahvaljujem se torej tudi poročevalki. Omenili ste številne pobude in različna alternativna goriva. Omenjali ste utekončinjen zemljski plin, um, stisnjen zemljski plin, omenjali ste tudi vodik. Potreb, zato pa je potrebna ustrezno razvita infrastruktura. Treba je pa poleg tega definirati meje, ki obstajajo med posameznimi državami članicami. Treba se zazemati za vzpostavitev potrebnih polnilnih in črpalnih postaj. To je pomembno tudi z vidika proizvajalcev alternativnih eh, vozil. Mislim, da ne gre samo za evropsko pobudo, to bi moralo zauzeti širši pogled. Mislim, da ne moremo uh, omejiti polnilnih in črpanih postaj samo na posamezne države članice. Te bi morale biti dostopne v vseh državah članicah Evropske unije, tako ne bi omejevali pretoka prometa. Pri tem podpiram pobudo za vzpostavitvi minimalnih um, mrež postaj v državah članicah. Tu so torej v predlogu zapisa, zapisane minimalne meje. Tudi sam sem predložil nek, oziroma pripravil nekatere predloge sprememb, vendar pa naj spostavim, da imam morda nekatere pomisleke. Ne vem, ali sem se ravno prav razumel v samem predlogu direktive. Naj omenim obremenitve in eh, harmonizacijo leteh. Ne vem, ali je ta res potrebna. Vsekakor pa se veselim sodelovanja z gospod Savela. Grazie, kolega. Hvala. Kolega Lange. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Ko govorimo o sprejetju takšnega načrta, ki je povezan z veliko sredstvi, je treba pretehtati, ali so nameni korektni. In tu se mi zastavlja nekaj vprašanj. Najprej. Ne vem, ali je kriterij za izbiro krajev polninih postaj za alternativna goriva ravno najboljši kriterij, ki je utemeljen na dometu. Ne vem, ali je dovolj, da rečemo, da potrebujemo postajo na 50 ali 100 kilometrih. Kako bo v primerih, če postavim naprimer postajo na destinaciji Pariz-Štokholm? V Parizu, v samem mestu torej, bi, števil, bi bilo potrebno večje število postaj. Tako da mislim, da ni smiselno, da preprosto statično zastavimo zadeve, da je torej distanca tisti osnovni pogoj za postavitev če ne upoštevamo pri tem torej povpraševanja. Tu ne bi smeli napačno dodeljevati sredstev. Potem naslednja točka, kar se tiče vtičnic oziroma umestnikov. Pri električnih avtomobilih imamo dve možnosti ponitve. Najprej imamo običajno ponitev z električno energijo, sistem akumulatorjev to je povezano z vtičnicami tipa 2. Glede tega smo se že dogovorili, ampak, kolegice in kolegi, naj vas opozorim, da takšno polnjenje traja približno 8 ur. In mislim, da nima smisla, da bi vzpostavili postaje, ki se nahajajo zelo daleč stran od eh, posameznih bavelišč, kajti nihče ne bo na črpalni oziroma na polnini postaji pripravljen čakati kar 8 ur. Potem imamo tu še sistem DC v primerjavi s sistemom AC, gre za razliko v vis, višini napetosti in za drugačen sistem. Treba bi si bilo torej prizadevati za kombinirane vtičnice, ki bi združevale oba sistema. Industrija bi tako vedela, kakšne vtičnice in umestnike mora proizvajati za to, da bi lahko tudi tu ustrezno porabili svoje sredstva. Vprašanje financiranja je pri tem zelo pomembno. Pri izgradnji infrastrukture ni najbolj smiselno, da se povežemo zelo tesno s proizvajalci in eh, se osredotočamo na mm, rentabilnost. In pri tem gradimo v nekaterih primerjih postaje, ki ne bodo smiselne. Tako da pozval bi vas, da res premislite o izgradnji črpalk, ki bodo res v našo korist. Uh, Gospa Hol, prosim. Hvala poročevalki za mnenje in hvala za kooperativno sodelovanje, kar zelo pozdravljam. Mislim, da je predlog komisije Zelo dober. Res smo zelo odvisni od nafte v Evropski uniji. Gre za 94 odstotno odvisnost in to ima velike posledice, kar se tiče sredstev, ki jih plačujemo. S tem so povezani tudi stroški proizvodnje in varnost dobave. Istočasno se spopadamo z izzivi boja proti podnebnim spremembam in eh, izpuste. CO2 bi morali do eh, leta 2015 zmanjšati za približno 16 odstotkov. Tako da vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva je nekaj, kar nujno potrebujemo. Brez takšne infrastrukture ne bomo dosegli ciljev. Mislim, da ne smemo pozabiti na to. Treba je spoštovati standarde, ki so bili dogovorjeni glede vzpostavitve omenjene infrastrukture pozdravljam standardiziran uh, umestnik za postaje za hitro polnjenje. Želimo si, da bi tu oblikovali enoten evropski trg. Lahko pa bi rok izvajanja predstavili na nekoliko zgodnejši trenutek. Nekatere regije v Evropi so namreč vodilne na, pri vzpostavljanju te vzpostavitve infrastrukture. To je razvidno tudi iz tretje predloge. Pri nekaterih državah pa je treba zagotoviti nekoliko več časa, da se lahko približajo sprejetim standardom. Kar se tiče samega mnenja, mislim, da ni primerno, da bi države članice same izvajale analize stroškov in koristi. Ko gre za analizo stroškov in koristi, se treba osredotočiti na izhodišno trenutno stanje, treba se osredotočiti na izpuste CO2 in trenutno porabo nafte. Mislim, da je preobširna naloga, ki bi jo v tem kontekstu dolili državam članicam. Smiselno pa je, da se obvežemo k ambicioznim ciljem vendar pa v tem pogledu bi države članice lahko dejale, da so ti cilji vseeno nekoliko preveč um, ambiciozni. V petem členu se dotikamo vodika. Zato zapisano je, da naj bi vzpostavili infrastrukturo posod v Evropske uniji. Ampak če pomislimo na Grčijo in Združeno kraljestvo okrog otoški državi, mislim, da to ni najbolj realno. Lahko bi tu zapisali, da bi šlo samo za celinske države članice. Potem glede polnjenja. Šesti člen predvideva pametne števce. Pametni števci bi morali biti naščeni v domovih tistih, ki polnijo svoje vozila. Nisem še popolnoma prepričana, da je uvedba teh števcev pomembna tudi pri javnem polnjenju. Pri pametnih števcih lahko torej te uporabljamo tudi kot način um, skranjevanja energije pri hitrih uh, polnilnih napravah v javni uporabi, pa gre samo za hitro polnitev. Tu ni dodane vrednosti samo polnjenje. Mislim, da bi besedilo moralo omenjati tudi brežično polnjenje. Tako da bomo lahko upoštevali tudi morebitni nadaljni razvoj tehnologije. Tudi člen 4.8 je pomemben. Potrošniki morajo imeti možnost izbire ponudnika elektrike. In tu se dotikamo vprašanj konkurenčnosti. Zagotoviti je treba, da je raznolikost ponudnikov možna. Potem mislim, da je to primeren trenutek, da zagotovimo standardizacijo glede vtičnikov, kajti drugače bo prišlo do zelo različnih tehnologij, ki se uporabljajo na črpanih oziroma polnilnih postajah. Da bi se, izo, da bi se izognili morebitnim zmedam, bi morali imeti ne enotne sisteme. Prego. Gospod Tošanovski. Hvala za besedo. Jedne strani, na druge strani eh, sem. Tudi sam bi rad dejal, da pozdravljam to poročilo. Gre za pomembno vprašanje, ki ga obravnavate in veliko je še vprašanj, ki so povezana s tem področjem, kot so izpostavili kolegi. Razprava je trenutno nekoliko težavna, kajti v tem trenutku še ne moremo vedeti, katera izmed tehnologij bo v prihodnosti prevladojoča. Neprimerno bi bilo morda, da bi sedaj spreme, sprejeli upravne ukrepe. Mislim, da je preprosto prezgodaj za to. Le tu in tam moramo izpostaviti določene povdarke in to bi morali zapisati tudi v samem besedilu, ko govorimo torej o gorivih in o infrastrukturi. Nekaj vprašanj imam, gospod Nangan je ta vprašanja, nekatera od njih že omenil. Najprej, razdalja med polnilnimi postajami, kako se ta opredeljuje in kako se opredeljuje oziroma določa število in namestito teh postaj. Jasno je, da so naše države različne glede na svoje geografske značilnosti. In kako bo, naprimer, s postajami, ki bodo v zasebni lasti? Kako bomo odločili o postavitvi postaj, ko, naprimer, ne vemo niti, kakšni bodo prihodnji trendi? Potem naj se dotaknem polnjenja vozil. V preteklosti smo slišali različne možnosti, naprimer pri mobilnikih in eh, stanje pri omrežjih se je nekoliko izboljšalo. Mislim pa, da se razvoj še ni zaustavil. Zaradi tega, naprimer, nismo mogli razrešiti vprašanja baterij, Vem sicer, da smo dosegli pomemben napredek na tem področju, vendar vseeno se v, tu vračam k vprašanju um, distanc med posameznimi postajami. Razdalje so po mojem mnenju trenutno veliko prevelike. Potem dejal bi, da je to vprašanje zelo pomembno. Mislim, da tu vidimo možnosti, ki jih je treba raziskati treba je zagotoviti standardizacijo pri polnenju pri vtičnicah, naprimer. Morda pa ne bi smeli biti zelo preskriptivni, kar se tiče zahtev držav članic. Treba se je zavedati, da je razvoj v posameznih državah članicah zelo različen. Trenutno tudi ne vidimo jasnega odziva trga, tako da ne vemo, kaj se bo dejansko zgodilo. To je le začetek celotnega postopka. Hvala. Hvala lepa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 Prav tako pa je treba upoštevati tehnološko razvitost posameznih držav članic. Nekatere revnejše države, naprimer iz vzhodne Evrope, še ne dosegajo standardov. Tako da mislim, da bi to obremenilo naše proračune. V tem predlogu je komisija dejala, da si želi novih tehnologij, vendar pa te še niso pripravljeni na trg. Prav tako je govora o pravnih obveznostih in tu imam kar nekaj težav. Še enkrat bi vas opomnil na potrošnjo. Komisija je podala oceno stroškov, vendar pa mislim, da je bila ta ocena veliko preniska. Tu ne gre le namreč za polnilne postaje, čr za črpalne postaje. Treba je zagotoviti tudi infrastrukturo, ki dovaja električno energijo, naprimer do polnilnih postaj kar se tiče mm, finančnega bremena, me zanima, kdo bo tisti, ki bo nošil stroške. To ne bodo le proračuni, to bodo tudi zasebni sektor in potrošniki. Poleg tega upoštevajte, da je kupna moč v posameznih državah različna. Če si pogledamo obdobje do leta 2020, bo prišlo do velikih sprememb. Kar se tiče večjih investicij, ti so lahko tvegane trgi so različno veliki in eh, nekateri ne morejo popolnoma izživeti vseh svojih potencijalov. Gre torej za podporo tehnologij, ki še niso popolnoma dozoreli, zato mislim, da bi jim najprej morali dati priložnost, da dozori. Trenutno so ti ukrepi nekoliko preveč tvegani. Še nekaj komentarjev k alternativnim gorivom in tradicionalnim gorivom. Če bodo ta goriva obdavčena po enaki stopni, potem ne bo bo nobeno gorivo imelo konkurenčne prednosti. Trošenirjene za dizel so naprimer 40 odstotkov nižje, kakor za benzin. Mislim, da so to elementi, ki jih je treba upoštevati v naši analizi. Potem, kar se tiče izpustov CO2, seveda bi jih znižali s takšnim predstopom. Ampak ne pozabite, proizvodnja elektrike poteka tudi s pomočjo fosilnih goriv in to prispeva k izpustom CO2 gospod vidal quadras. <clears throat> Eh, najlepša hvala gospa predsednica. v okviru zmanjšanja odvisnosti Evropske unije od tradicionalnih goriv in vzpostavitvi bolj, tradicion, bolj trajnostnega okvira pozdravljam predlog komisije. Glavna ovira za uporabo goriv kot so elektrika, vodik in druga alternativna goriva, je v manjkajoči infrastrukturi. Seveda je treba te oblike energije proizvesti, shraniti in na to distribuirati. In kot je gospa Cavela korektno izpostavila, možnost polnjenja ali pa črpanja zaenkrat še nista zares na voljo. Poročevalka prav tako opozarja na stroške spodbujanja alternativnih goriv, ki so dražja od nafte. Cilji, ki smo si jih zastavili, ne bodo doseženi, če ne bomo zato plačali ustrezne cene. Treba pa je upoštevati stroškovno učinkovitost projektov, ki so povezani z alternativnimi gorivi. Govorimo torej o zvišanju deleža alternativnih goriv in naprimer električnih eh, vozil. Tako kot gospod Cavela dvomim v smiselnost vozil na vodikov pogon in eh, v smiselnost investiranja v infrastrukturo in tehnologijo, ki se še ni dokazala. Škoda je, da Vitorija Prodija trenutno ni z nami, kaj te morda bi nam eh, na tej točki lahko naslikal mogoče bolj pozitivno sliko. Upam, da bo ta predlog skupaj s predlogom o biogorivih pristopil prispeva torej k zmanjšanju naše energetske odvisnosti in zagotovil bolj trajnostni promet. Pri tem ne smemo izpred oči izgubiti potrebnega ravnovesja med trajnostjo in konkurenčnostjo. Kje? Hvala. komisija dve minuti in potem tudi kolegica Cavela, ki vem, da bo imela razumevanje, ker smo v velikem zaostanku. Um, like to... Hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil poročevalki za osnutek poročila, v katerem priznava potrebnost po vzpostavitvi spodbud in uh, znakov za naložbe v vzpostavitev infrastrukture za alternativna govoriva, da to, da bi se povečala vključenost električnih vozil eh, oziroma vozil na alternativna goriva na trg. Kot eh, so dejali člani odbora ITRE, ima Evropska unija še velike potencijale na področju prometa. Vzpostavili bi trg za alternativna goriva za prihodnjo oskrbo z energijo napredek pa je bil zaustavljen zaradi številnih ovir, naprimer zaradi nesprejemanja novih tehnologij strani potrošnikov in zaradi manjkajoče infrastrukture. Evropska unija ima že nekatere ponine postaje in črpalne postaje in z novimi standardi lahko prekinemo začaran krok, zaradi katerega zaradi pomankanja infrastrukture potrošniki ne sprejemajo novih tehnologij predlog eh, vzpostavlja potrebne zahteve za investicije strani zasebnikov v nove tehnologije. Osredotočame se na različne ovire, naprimer tehnične specifikacije, pomankanje zaupanja strani potrošnikov in eh, standarde infrastruktur. Upoštevamo različne oblike prometa in zauzemamo tehnološko neutralen pristop tako dajemo priložnost tudi, naprimer, vodiku. Točke za polnjenje in črpanje so osnovane na podlagi številk, ki so jih predlagale države članice same. S tem stopo bomo bi želeli zagotoviti vodilno ulogo Evropske unije. V primerjavi z Združenimi državami in Kitajsko smo že v prednosti na tem področju. Hvala. Hvala tudi za vaše razumevanje, Niki. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala tudi vsem kolegom. Hvala za zelo dobre pripombe. Vprašanja sem si zapisala. Vprašala sem, zapisala sem si torej vaše pripombe in se veselim nadaljnega konstruktivnega sodelovanja z vami. Hvala. <laughs> Grazie, veramente bravissima. Hvala, to je bilo pa res zelo kratko. Vsi veste, da je 2. september ob 12. rok za vložitev predlogov sprememb. Potem pa si bomo prizadevali, da bomo imeli čim več časa za razpravo. Še ob koncu imamo 20 minut, 18 minut, kaj ti komisarko smo že prosili, naj pride nekoliko kasneje, 5-6 minut. Prosim pa za razumevanje tudi kolegico Trautmanovo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne bom se spuščala v podrobnosti tega eh, poročila, ki ga danes predstavljam, glede na to, da nimamo veliko časa več na voljo. Tudi samo želim nekaj časa eh, za pogovor z gospo Krsovo. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam za prispevke v, v, v eh, pisni in usni obliki. To poročilo se nanaša na telekomunikacijski svežen, na ukrepne ukrike, ukrepe, ki eh, veljajo od eh, januarja 2013 naprej. telekomunikacijski svežen je zelo zapleten in veliko časa smo potrebovali za eh, prenos tega instrumenta. Sama sem bila poročevalka za to že leta 2009 in zato bi kar tako začela eh, s pojasnjevanjem. Nočem ohraniti besedilo takšno, kot je za vsako ceno. Nočem eh, oh, omejiti to naše delo že glede na to, da sem bila že takrat poročevalka. Gospodarski zakonodajni akti morajo biti prožni, prilagajati se morajo novim tehnologijam, novim potrebam trga. Gospod predsednica, rada bi spomnila na metodološko načelo. Zaenkrat še nimamo dovolj podatkov, da bi ugotovili, če gre za zgodbo o uspehu ali za neuspeh osnova našega dela je ocena, pogledati si moramo, kaj je delovalo zaradi telekomunikacijskega svežnja, kaj bi lahko uporabljali, česa nismo uporabljali in zakaj tega nismo uporabljali. To je bistvo analize in to bi nam pomagalo v veliki meri izboljšati vsebino pogajanj v naslednjem mandatu. To je moja naloga in zato sem se odločila, da se eh, omejim prav na to prilagala bom nekaj sprememb tekom obravnave različnih členov in tako dalje. Potrebujemo natančno eh, študijo, pogledati si moramo sektor telekomunikacije, ki je ključnega pomena. Vprašanje odgovornosti je bistvenega pomena. Vprašanje odgovornosti so zakonodajalcu, ki mora tam pripravljati zakonodajo eh, skupaj. Potrebujemo te naložbe. Ravno zato potrebujemo dovolj časa za analizo, za razmislek in na to bomo lahko dosegli dogovor na podlagi smernic, ki jih bo parlament eh, potrdil in eh, glede katerih se bo strinjal tudi svet. To je namen tega poročila na lasno pobudo. Imamo vprašanja, ki se nanašajo na prihodnost tukaj. Eh, mislim predvsem na drugo fazo, pogledati moramo simetrično uredbo, uh, asimetrično uredbo ex ante in ex post ureditve in še posebej člen uh, eh, 7a. Zagotoviti moramo optimalno delovanje tega trga in eh, zagotoviti tiste predpogoje za delovanje trga. dodajati ukrepe enega za drugim bi pomenilo ne spodbujati naložb in to ni dobro. Bistvo je, da obstaja ustrezna varnost, zato da bodo zadovoljni tudi potrošniki in to je premisa, ki jo želim obrati. Imeli smo posvetovalne sestanke, kateri sem se tudi sama odeležila in prisluhnila sem različnim mnenjem. Trenutni okvir ni bil Eh, uporabljen tako, kot bi lahko bil. Morda zaradi pomankanja časa, pa tudi zapor, eh, zaradi pomankanja eh, želje. Mislim na države članice, ampak ne zgolj na države članice. Zato moramo biti previdni pri oblikovanju novih zakonodajnih aktov na tem področju. Če okvir ostane enak, potem že lahko imamo ukrepe. Naprimer, člen 54, ki pravi, da lahko komisija identificira transnacionalne trge, da lahko uh, prispeva k razvoju novih tehnologij, k razvoju kapacitet za deljenje eh, tveganj in tako dalje. Vse skupaj je precej zapleteno, tudi na nadgrajevanje ne smemo pozabiti na spremembe. Jasno pa želim povedati, da predloga za to ne more biti, če imamo ex ante analizo učinka tovrstnih ukrepov. Potrebujemo posvetovanja, ki bodo zelo natančna. vloga vseh deležnikov mora biti pravilno ocenjena. Ta uredba ne sme povzročati eh, nastanka novih razlik med akteri. Upoštevati moramo vse deležnike, ne sme priti do razlik v pogojih. Dovolite mi, da sklenem svojo predstavitev, gospod predsednica, potrebujemo jasnost, biti moramo eh, konsistentni, kar se tiče izvajanja naše strategije in same zakonodaje. To so elementi, ki jih potrebujemo, zato da bi ustvarili pravno gotovost v tem sektorju, zato da bi zagotovili najboljše pogoje za naše potrošnike in podjetje. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Hockmark. Uh, Najlepša hvala Gospa predsednica, hvala tudi vam, gospa Trautmann, za vaše poročilo. Mislim, da s tem na zelo pragmatičen, zelo vizionarski način eh, odpirate pot proti ukrepom, ki jih moramo sprejeti. To je dober okvir za našo razpravo. Ko govorimo o telekomunikacijah, govorimo ponavadi o sektorju kot takšnem, pravimo, da ga moramo izboljšati, ampak to je napačen vidik. telekomunikacije niso zgolj uh, omogočevalna uh, tehnologija. Gre za inovacije, za delovanje, za konkurenčnost, za produktivnost v sklopu celotne naše družbe. In s tem je to dober pokazatelj uh, naše sposobnosti, evropske sposobnosti sodelovanja s svetom, nastopanja na globalnem odru trenutni telekomunikacijski sežen ni prinesel tega, eh, na kar smo upali. Morda je bil prepočasi uporabljan, morda ljudje ne uporabljajo vseh možnosti, ki jih nudi in morda ni dovolj dobro zastavljen. Ampak mislim, da vseeno lahko rečemo, da nismo uspeli pri tem, česar smo si želeli. Evropa zaostaja ko se pogovarjamo o konkurenčnosti evropskega telekomunikacijskega trga, lahko rečemo naslednje. Preveč operaterjev imamo. Obene pa tudi premalo operaterjev. Imamo veliko operaterjev po celotni Evropski uniji. Ampak vsak posamezni potrošnik se sreča zgolj s tremi, mogoče štirimi ki so drug drugemu konkurenti. Bodi si so premočni, bodi si prešipki, premočni na svojih lasnih trgih, kar pomeni, da zvišujejo ovire za vstop drugih na te trge, obenem pa so prešipki in nimajo sposobnosti, da bi spodbojali inovacije, razvoj, konkurenčnost, naložbe, ki jih potrebujemo. premočni, prešipki, preštevilni ali pa jih je premalo. In no, v tem okviru moramo razmišljati. Veliko naše zakonodaje spodbuja razvoj nacionalnih trgov kot eh, takšnih. Ustvarja ovire, omejitve trgi sicer so nacionalni, ampak tudi sistemi kombinacije operaterjev, konkurentov in nacionalnih eh, regulacijskih organov omogočajo razvoj to vrstnih trgov. In v ta namen lahko ponudimo kar nekaj primerov. Veliko je ovir pri vstopu na trge. Veliko je razlik pri izvajanju, spoštovanju naše zakonodaje. Naprimer, praktični primer. Dodelitev spektrov, ki je popolnoma nacionalne eh, narave. To je paradoksalno. Obenem si želimo vse evropskega razvoja tele, telekomunikacijskega sektorja. Obenem na drugi strani pa se preveč osredotočamo na eh, nacionalno zakonodajo. Morda se moramo tako pogovarjati tako o nekakšnem velikem poku, obenem pa o tistih manjših korakih, o manjših ukrepih. Potrebujemo pa eh, pogled na celotno sliko pred nami. In eh, tukaj se bom počasi ustavil, saj nimamo veliko časa za to razpravo, gospa predsednica, res je. Ugotoviti moramo, kako ustvariti več čez nacionalnih vse evropskih trgov. Najprej med podjetji, na to pa seveda med podjetji in potrošniki. Koordinirati moramo dodelitve eh, spektrov, odpreti vse, eh, vse spektre in seveda sodelovati čezmejno. Hvala. Prejo. Kolegica Anders Dotter, zadnja. You, chair, will... Hvala, gospod predsednica. Poskušala bom biti kratka. Načeloma podpiramo besedilo gospe Tratman, ki vseboje številne eh, zanimive elemente. Ne smemo pristopati po posameznih elementih, ampak moramo pristopati celostno. Konsistenca zagotavlja eh, dobre plati tako za potrošnike, kot tudi za zakonodajalce. Odločamo se namreč o tem, kam naj gre celotni evropski trg. Obenem pa bi rada izrazila podporo eh, za nekatere elemente, ki so jih pred pripravili kolegi iz ELS. To, da si želimo konsistentnosti sistema, še ne pomeni, da ne smemo govoriti o tem, kaj naj bi okvir počel. Mislim, da moramo imeti možnost uporabiti priložnosti, ki že obstajajo v okviru. Veselim se sodelovanja s kolegi in kolegicami pri tem vsej. Hvala. Hvala čudovito, da ste bili tako kratki. Za konec, če kolegica Trautmann. Hvala, gospa predsednica. Moja, moj zaključek bo izjemno kratek. Mislim, da smo tukaj zato, da prisluhnemo eh, komisarki, ki bo verjetno predstavila kakšen nov predlog tukaj pred nami. Želeli smo splošen pristop, ki bo konsistenten, obenem pa prilagojen za trg. Želimo si enotni trg, želimo si. Eh, pravo konkurenčnost. Želimo si inovacij, želimo si dobrih storitev za potrošnike. Z vsem tem se strinjam, pogledati si moramo to, kar je prešipko, kar je premočno. Zagotoviti moramo pravo mešanico. Potrebujemo tiste majhne dele mozaika in tiste večje dele mozaika. Potrebujemo ravnovesje. Hvala. Hvala, kolegica Trautmann. Naj vas spomnim, da je potrebno predloge sprememb položiti do četrtka 11. julija do 12. Zahvaljujemo se tudi gospe komisarki. Opravičujemo se vam za zamudo, ki smo jo imeli sedem minut. Danes je To bil zadnji sestanek našega odbora pred poletnimi počitnicami, tako da je bilo naše delo zelo intenzivno. Ves dan smo delali, veliko gostov smo imeli, pa tudi veliko poročil in glasovanje. Opravičujemo se torej in s tem besedo dajem takoj gospe komisarki za njeno poročilo. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Veselila sem se te priložnosti. Izjemno vesela sem, da ste si vzeli čas za to, da me povabite k vam. Veseli me, da imamo priložnost za razpravo. Ampak najprej moram, če želimo imeti razpravo, razložiti, zakaj točno gre. V mislih sem imela nekaj zamisli glede gradnje povezanega kontinenta, povezane celine. Svet postaja vedno bolj digitalen. Tukaj ne gre za to, če smo za to ali proti temu, ampak gre preprosto za življensko dejstvo. To je rastoč trg, globalen rastoč trg in s tem dobivamo uh, možnosti, nove perspektive. S tem lahko naše gospodarstvo rase, s tem lahko ustvarjamo nova delovna mesta. In tukaj je tisto pomeno vprašanje, kaj se bo zgodilo z našim gospodarstvom v prihodnosti. Telekomunikacija je naš eh, ekosistem IKT. Ni sta konkurenčna. In zato sem sama žalostna, obenem pa bojevita. Brez dvoma se tudi vi strinjate s tem mojim stališčem. Naši državljani, državljanke, naša podjetja se soočajo uh, z velikimi ovirami, z nepravičnimi stroški. In to bi naj bilo globalno omrežje, ampak soočamo se uh, z raznimi omejitvami, z mejami, tudi znotraj našega enotnega trga. O tem vedno govorim z tretjimi državami, da je uh, naš enotni trg kronski dragulj Evropske unije. Ampak tega trga zaenkrat še ni na področju telekomunikacij in to ravno v sektorju, ki je izjemno pomemben, ki je tako pomemben z vsemi gospodarskimi aktivnostmi. Če si želimo resnično eh, prizadevati za izvajanje in dokončanje enotnega trga tudi na tem področju, potem nas čaka uh, pomembna naloga preostanek sveta pa nas ne čaka. In tudi to je dejstvo. Vedno pravim, da če ima kdo drug kakšno priložnost, da jo naj izkoristi, ker to motivira nas za to, da izkoristimo podobne priložnosti. Govorimo o ZDA, o Japonski, o Južni Koreji. ZDA in eh, Južna Koreja predstavljata 88 odstotkov, 8 odsto, 8, 8 in 80 odstotkov široko posebnega interneta, pri nas pa je ta številka zelo, zelo nizka. Zato potrebujemo rešitve in zato predlagam, gospod predsednica, svežen, ki bo pripravljen septembra svežen, ki bo odpravil meje, ki bo spodbudil naložbe, ki bo omogočil lažje delovanje in komunikacije eh, v Evropski uniji in ki bo nadgradil trenutni sistem, trenutno mreže. Na tri načine bomo spodbujali našo povezano celino. Prvič, za resnično evropsko omrežje resnično potrebujemo lažje komunikacije onkraj meja ne smemo imeti tako različna pravila, ki so neskladna. Če lahko delujemo kjerkoli v Evropi, znotraj okvira Evropske unije, potem moramo imeti možnost delovati povsod v Evropske unije. In pri tem, gospod predsednica, nimam eh, v mislih zgolj teoretičnih možnosti za delovanje, ampak praktične. Potrebujemo enotni sistem avtorizacije, ki jih ga nadzorujejo eh, nacionalne države. Potrebujemo več možnosti eh, za komisijo, da pripravi tiste prave delujoče eh, rešitve. Potrebujemo manj birokracije, niže stroške, manj težav, manj zapletov. To pomeni enotni trg. In to niso zgolj besede, to je realnost, če resnično vzamemo to nalogo in to velja posod. Eh, takšni sistemi že obstajajo na področju bančništva, na področju eh, televizije, radija in tako dalje. Trenutno se soočamo številnimi težavami. Potrebujemo bolj usklajene načine dostopa do eh, fiksnih omrežij. Potrebujemo eh, tako imenovane virtualne bitstream proizvode potrebujemo kakovost, standardne, ki to zagotavljajo. Če želimo zagotavljati kakovost, potrebujemo tudi boljša pravila glede spektrov. Potrebujemo usklajene pogoje za licence, kako dolgo te trajajo, kakšne so pristojbene in tako dalje. Vse to bo omogočilo lažje delovanje uh, Eh, omrežij v večjih, več državah. Tako bo več omrežij visoko kakovostnih. Tretjič, naši državljani morajo uživati pravične pravice eh, povsod po Evropski uniji. Potrebujejo tudi pravico eh, do spletne neutralnosti. Ne smemo blokirati spletnih storitev. To ni zgolj nepravično za potrošnike to je smrtna obsodba trga. Neutralnost je nujna. Tudi preglednost je nujna. Vedeti moramo, kaj je v naših pogodbah. Laže mora biti eh, menjati ponudnika. Številne nove storitve so odvisne eh, od računalništva v oblaku in podobnih storitev. vsak državljan na vsakem omrežju, na vsaki napravi mora imeti enake možnosti. Osredotočiti se moramo na rasne inovacije in želimo ustrezne varovalke, želimo poštene cene. Evropski klici ne smejo biti dragi znotraj Evropske unije, sploh ne na enotnem trgu enotni trg bo obstajal, ko ne bo več gostovanja v tujini, ko ne bo več roaminga. Ne smemo naenkrat plačevati ogromnih eh, stroškov za klice zaradi tega, ker gremo v neko drugo državo članico. V pravem enotnem, na pravem enotnem trgu ni umetnih cen za gostovanje v tujini. To je nepravično, to spada v preteklost. Umetne cene in romik so stvar preteklosti. Vsi imamo telefone v žepih in ti nas pominjajo na meje, ki jih danes v bistvu praktično ni več, ko zapiskajo ko dobimo sporočilo o prečkanju meje. Državljani pričakujejo, da bodo plačali enkrat in da bodo imeli na voljo vse potrebne storitve. Ne le, ko bodo doma, ampak tudi, ko potujejo. Svoje mobilne minute, sporočila, megabajte morajo odnesti kamorkoli že potujejo znotraj Evrope. In vem, eh, v osnutku vašega poročila ki ga pripravlja gospod Rode, eh, upoštevate vprašanje gostovanja v tujini. In čestitke, gospod Rode, dobro delo ste upravili. Ampak naj vas spomnim na naslednje. Ne bomo s tem, da prepovemo eh, posebne cene za gostovanje v tujini, ustvarjali enotni trg. Ne, ravno obratno. Z ustvarjanjem enotnega trga bomo odpravili gostovanje v tujini podjetja morajo tekmovati med sabo in tako zniževati te cene. To počnejo že sedaj, ponujejo niže cene za gostovanje v tujini, zato ker tekmujejo med sabo. Ta enotni trg mora biti konkurenčen, ne sme biti omejen z mejami. Zato želim današnjo fragmentirano realnost preleviti v pravi enotni trg. In takšne odločitve imajo resnične posledice. Primer spektrov. Naprimer, države članice ne sledijo obveznostim, ki jih imajo pri dodelitvah spektra. In tudi, ko dodeljujejo spektr, to počnejo na različne načine. Tako da je težko ponuditi enake storitve, eh, ki so čezmejne. Težko je harmonizirati nove naprave v Evropi, težko je za podjetja izkoristiti priložnosti enotnega trga. Stroški operaterjev se prenašajo na potrošnike, kar pomeni, da ti plačujejo više cene za končne storitve. Evropski proizvajalci, ki so včasih imeli vodilno vlogo v svetu, imajo danes velike težave. Ne preživijo več. In ti časi, ko so bili vodilni na svetovni ravni, eh, niso tako v daleč v preteklosti. To je bilo še v 90-ih letih. To ni zgolj en sektor. Ne gre zgolj za eh, telefone, za tablične računalnike. Kmalo bo vsaka, vsak vidik vašega življenja povezan. Eh, avtomobili, stanovanje in vse drugo. Tudi sama ne gledam zgolj na en sektor. Gledam celosno. Evropski telekomunikacijski sektor in uh, eh, IKT, to so glavni stebri našega gospodarstva. Telekomunikacije morajo biti uh, stabilne, manj se morajo zanašati na regulativo, ampak ne zaradi same sebe celotno gospodarstvo je odvisno od digitalnih orodij, od omrežij. Bančništvo, logistika, eh, avtomobilna industrija in tako dalje. Številna podjetja pozivajo k povezovanju, ki bi jim lahko pomagalo. Videokonference, računalništvo v oblaku, 3D tisk in to podjetja različnih velikosti v vseh sektorjih. Dovolj imajo, želijo rešitve. Ne smemo jih pustiti v takšni situaciji. Aktivni moramo biti. Imajo evropske ambicije in mi potrebujemo ukrepe, s katerimi jih bomo rešili. Zanašati se moramo na informacije in komunikacije. Ne moremo uh, sedeti kar tako, kri, eh, kar tako križem rok, čakati, pozabljati na inovacije, pozabljati na razvoj. Ne smemo še naprej uporabljati starih eh, omrežij. In to je zelo pomembno. Konkurenčnost na področju telekomunikacije bi lahko privedla k dodatnim 110 milijardam eh, na leto vse skupaj lahko vredno več kot 800 milijard v naslednjih sedmih letih. Široko poslovni internet lahko ustvari več kot 2 milijona eh, delovnih mest. In to je pomembno. Moja vizija je uh, zelo široka, ampak moj pristop je pragmatičen. Danes vse poteka večinoma na nacionalni ravni. Pragmatični pristop se nanaša na to, da bi uh, pozabili na omrežja, ki že obstajajo, da bi začeli znova. Ne, gre za to, da moramo nadgraditi to, kar imamo. Odpraviti moramo oska grla, eh, odpraviti ovire, dati operaterjem, podjetjem, potrošnikom to spodbudo enotnega trga, boljše storitve, hitrejši, eh, hitrejše omrežje in pravičnejše cene. Vem, da ste se pogovarjali o dolgoročnih eh, možnostih, o celostni reviziji celotnega ekosistema, kar predlaga gospod Trautmann v svojem poročilu. In sama vidim prednosti eh, v zvezi s tem. Ampak moj nasvet je naslednji. Ne smemo pozabiti na priložnosti, ki jih imamo. Tudi gospod Trautmann to pravim. Ne smemo pozabiti na priložnost, ne smemo eh, ne izkoristiti priložnosti. Takšna celostna revizija bi trajala pet let. In tega ne morem pojasniti vsem tem mladim, ki čakajo na službo. Ne morem jim razlagati, da je potrebno počakati. Če bomo izgubljali, če bomo pozabljali, eh, da so ukrepi nujni, potem bomo veliko izgubili. Ta svet se hitro razvija. Pred petimi leti nismo imeli storitev, ki so danes bistven del našega življenja. Pomislite, kaj se bo zgodilo čez naslednjih pet let. Ne smemo si privoščiti, da bi čakali tako dolgo, medtem ko preostali svet eh, galopira naprej. Sama predlagam takojšen pristop za izboljšavo modela, ki nam bo omogočil, da popolnoma izkoristimo trenutni okvir. Narediti moramo pomembne korake v smeri enotnega trga. Enotnega trga, kjer so tehnologija in storitve del nove realnosti nadgrajeni regulacijski okvir mora odražati te spremembe. In v tem okviru bomo lahko imeli dovolj časa za razmislek in na to oblikovali okvir, ki ga potrebujemo za prihodnost. Ampak najprej moramo zadeti bistvo tega telekomunikacijskega enotnega trga. Delovati mora za Evropo. Gospa predsednica, temu parlamentu dajem instrument za to, da požanjamo sadove takoj za naše gospodarstvo, za naše državljane in državljanke. Več izbire, boljše, kak, eh, boljša kakovost, boljše storitve, eh, spletna neutralnost, konec gostovanja v tujini, ustvarjanje novih delovnih mest. In to je prednost povezane celine. Mislim, da se moramo za to boriti, ker je to vredno. Če ver, vsi verjamemo v eh, ta cilj, potem lahko skupaj sodelujemo. To bi mi bilo veliko čast. Komisarje, allora, sono le 17.54. O 12. Torej, ura je 17.54. 12 ljudi imam na seznamu. 13. Če želimo gospe komisarki pustiti pet minut za odgovor, potem ima vsak dve minuti. Lepo prosim, da si res ne vzamete več kot dve minuti. Začnimo s kolegico Del Castillo. Ja, Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospa podpredsednica. V veselje mi je, da ste danes tukaj v našem odboru, gre tudi vaš odbor, dovolite mi, da na kratko spregovorim. Ne bom eh, namreč na dolgo in počes govorila o razvoju notnega trga, o razvoju telekomunikacij, o učinkih vsega tega na gospodarstvo, raz zaposlovanje in tako dalje. Mislim, da se vsi popolnoma strinjamo glede teh stvari. Vsi se strinjamo, da moramo stopiti na plin in začeti delati. Sedaj pa bi rada storila naslednje. Kot predstavniki parlamenta si moramo prizadevati za te cilje včasih so precej zapleteni. Vaši predlogi so zelo neposredni. Ampak postopki tukaj v parlamentu so bolj zapleteni kot pa v nacionalnih, v nacionalnih parlamentih. Z nami sodelujo drugi odbori, kar še poveča zapletenost celotnega procesa. Bodi si imamo predlog, ki je lažje izvedljiv zaradi eh, drugačnega postopka, bodi si sprejmo določene omejitve. Želela sem se osredotočiti na to. Nočem biti, biti preveč glamurozna in eh, govoriti o različnih primerih ki odražajo pomen reform, ki so nujne, kot ste dejali. Če ne bomo imeli dokumenta, ki je izvedljiv z vidika zakonodajnega postopka, potem nam ne bo uspelo popolnoma nič, kljub temu, da si želimo rezultatov. Ustrajati želim torej na tem. Zavedati se, morate, da potrebujemo izvedljive dokumente. Gospa Tikal, prešedinte vravšal so salut. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi rada to bilo pozdravila podpredsednico Evropske komisije. Nekaj vprašanj imam za vas. Na podlagi eh, študije komisije, javnomenske raziskave, komisije potrošniki spremljajo le oziroma dobijo le 74 odstotkov hitrosti interneta, dostopa do interneta, kot pa bi jo naj. Kaj boste naredili za to, da bi zaščitili potrošnike, ko gre za zagotavljanje kakovosti širokopasovnih povzav, za katere plačujejo? Še eno vprašanje imam v zvezi s storitvami e-uprave. Te naj bi bile prednostne narave v paktu za rast in zaposlovanje. Ampak, nažalost, v dogovoru med parlamentom in eh, svetom o smernicah za IKT, nekateri želijo uh, črtati razvoj storitev e-uprave. Instrument za povezovanje Evrope obenem ne bo imel na voljo veliko sredstev, vi pa pripravljate predloge in priporočila za oktobrski Evropski svet. O katerih ukrepih razmišljate, katere ukrepe boste predlagali za to, da bi okrepili eh, pakt za rast in za poslovanje? Storitve EU prave so nujne za razvoj eh, digitalnega enotnega trga. Moje zadnje vprašanje se nanaša na zakonodajne predloge, ki jih želite predstaviti v obdobju 2013-2014. Pred kratkim ste dejali, da boste pripravili bolj zapleten zakonodajni predlog o eh, odpravi gostovalnih tarif v Evropski uniji. Bi lahko kaj več povedali o tem, kakšna je časovnica za zakonodajne predloge, ki jih pripravljate za odobje 2014-2014? Prego. Hvala, kolega Rode. Evo, šito. Da. Očitno je odšel. Rode, izvolite. E, allora, kolega Anders Dotter, prego. Potem pa gospa Anders Dotter. So, um, I guess Mislim, da nam je večinoma všeč, da si komisija želi ambicioznega svežnja za dograditev enotnega digitalnega trga, ampak malce me skrbi, vaš način dela. Spreminjate koherenco trenutnega zakonodajnega okvira. Če si pogledamo nekatere vaše predloge, naprimer spletno neutralnost, o tem ste govorili že leta 2009, na to čakamo že precej časa. Resnično bi bili hvaležni, eh, če bi dobili ta predlog. Ampak številni eh, drugi predlogi, ki ste jih obelodanili, so precej novi želim si prave ocene, konsistence, koherence. Še posebej glede na to, koliko strategij se sedaj eh, pripravlja na področju računalništva v oblaku in drugod. Ena od težav, ki jih identificiramo v Evropski, eh, Evropskem parlamentu in komisiji kar pogosto, je eh, pomankanje zaupanja v digitalni enotni trg strani naših potrošnikov, naših državljanov pogosto se soočamo predvsem z uh, fragmentacijo um, avtorskih pravic. Težko je, naprimer, že v lasnem domu dostopati do določene spletne strani, določene spletne strani, ki je na določenem um, strežniku in ne vemo, kateri zakonodajni okvir velja. Uh, ali imam pravico nekoga citirati, če sem na, če sem na it, italijanski, na španski strani, kaj se stori, če gremo v knjižnico, karkoli. Sedaj so nas doleteli vohunski škandali v Evropski uniji. Zdi se, da se države članice ne marajo. To je zame težavno. Uh, mladi mi pogosto sprašujejo, kakšen je namen Evropske unije, zakaj bi morali vstopati v ta okvir. In poskušam uh, odgovarjati, naprimer, dobro je biti prijatelj z drugimi, ampak na to se zgodi nekaj takega. A kdo skriva informacije glede tega, kako um, javne institucije dobivajo malware strani uh, tujih akterjev, a ne bi to eh, mogli na nek način preprečiti, zato da bi zagotovili večjo varnost evropskih institucij, vsaj tam. Hvala. <laughs> Uh, Gospod Rode. Se upravičujem, gospa predsednica. Eh, gospa komisarka, hvala za uvod, hvala za vaše ambicije, ker jih potrebujemo. Hvala tudi za tople besede. Res je, ne jaz, ampak mi smo kot celotni odbor opravili odlično delo pri tej resoluciji. Hvala tudi našim zaposlenim. Resolucijo so podpisale vse politične skupine. V glasovanju je bilo 51 glasov za in nobenega proti. To pomeni, da ste danes dobili največjo podporo kadarkoli v zgodovini tega parlamenta za vaše ambicije. V veliko veselje mi je torej, da lahko rečem, da je parlament spregovoril v en glas. Mi smo z vami, komisija in parlament sta tukaj skupaj, govorite v en glas. Kakšno strategijo je potrebno obrati, če želimo doseči naše cilje? Kot je dejala Amelija, se zdi, da se države članice ne marajo oziroma da nimajo istih ciljev, iste agende. Najti moramo tisto pravo strategijo, tudi v okviru eh, sveta oziroma srečanja na vrhu oktobra. Ali bi lahko kaj povedali o tem, kakšno strategijo, če ste o tem razmišljali, bi naj obrali zato, da bi dosegli nekatere od naših ciljev? Hvala. Grazie. Matijas. Hvala. Matijas. Dobrega, senjor prezident, senjor komisar je plus prezidenca. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes z nami. Mislim, da govorimo o celi vrsti prednosti in izzivo, tako kot je povedala gospa komisarka. To se dogaja v času, ko je neizogibno pogovarjati se o varnosti. Komisarka sicer o tem ni govorila neposredno, vendar je to zelo pomembno. Ko govorimo o novih predlogih, kakšna jamstva imamo državljani, podjetja v Evropi, da ko se podatki shranjujejo v oblaku, jih ne bodo izkoriščala podjetja recimo izven EU. To je ključnega pomena in tu potrebujemo boljše odzive, kot smo jih imeli do sedaj na škandale, ki so že izbruhnili. Imamo sicer trgovinske dogovore, vendar pa se mi zdi, da potrebujemo več možnosti za kodiranje, kako lahko evropski državljani zaupajo v evropsko digitalno agendo. Govorimo namreč o gospodarskih interesih in evropske družbe še nimajo ustreznih jamstev. Vse to so vprašanja, na katera mora Evropska komisija zelo jasno odgovoriti. Imamo sicer in zvrsten predlog, vendar pa nihče mu ne bo zaupal, če ne bo ugrajenih ustreznih varovalk. Zato je to ključnega pomena in zanimajo me vaše misli. Paul Drubik. Hvala, gospa predsednica. Moje vprašanje se nanaša na to, ali bomo po roamingu 3 res dobili roaming 4 in ali je to res zadnja uredba za notranji trg. Prav tako pri roamingu 3 ostajamo dejansko v zakonodajnih mejah. Zanima me, ali bo roaming 4 posegal v direktivo eh, roaming 3. Potem vprašanje must carry in varovanje oziroma varstvo potrošnikov se bo to upoštevalo. Recimo meja 50 evrov omejitve za dohodne in odhodne pogovore. Skratka, veliko vprašanj v zvezi s pogovori in z internetom. Gre za to, da imamo primerljive pogoje vsaj med stotimi. Telekomunikacijskimi podjetji naj bi nekdo lahko izbiral. Mislim, da je to zelo privlačen projekt in lahko si predstavljate, da bi lahko uvedli tudi neke vrsto grosistično borzo, kjer bi prodajali bite, zato da bi lahko dosegli še hitrejše povezave. Zdi se mi, da bi bilo to nekaj zelo zanimivega za vse nas. Grazie. Hvala, kolega Van Nistelroj. Hvala lepa. Gospa Kros. v tisku smo dobili vtis, da vi in komisija želite povečati izmenjavo. Po drugi strani pa vi trdite drugače. Zdi se mi, da ste se tukaj osebno zelo zauzeli, ampak zdaj, če sem bolj resen sprašujem zelo enostavno, kaj bomo dobili predpisano zakonodajo. Zauzemam se za to, da se roaming oziroma gostovanje odpravi. Sam sem že oblikoval predlog, zdaj pa berem, da se povečujejo mednarodni pogovori izven Evrope. Zato sprašujem, kakšen vpliv to ima na trg, kaj to pomeni gospodarsko gledano eh, v smislu števila delovnih mest. Zato me zelo zanima, ali ste v tem svežnju upoštevali že tudi to. In potem, povsem prav imate, ko ste omenili tempo, s katerim napredujejo najhitrejši na trgu, recimo Koreja. Mislim, da je že zaradi tega pomembno, da se Evropa odziva in ne zamuja priložnosti. Komisija bi si morala prizadevati, da na svojo stran pridobi tudi svet. Hvala lepa, kolegica Trautmann. Merci, Hvala, gospa predsednica. Gospa podpredsednica, par vprašanj imam za vas, ki so mi pomembna v tej fazi razprave, potem, ko sem slišala vašo razpravo. Kot prvo, smo na svetovnem trgu komunikacijska in informacijska tehnologija predstavljata podobne vire kot energetika. Pri energetiki je komisija dala predlog tranzicije za omrežja, za industrijo, za proizvodnjo, za trge in tudi za stroške za potrošnike. To je torej zelo holističen pristop, ki upošteva celoten trg. Vi pa ste govorili zgolj o čezmejnih vidikih trga, kar razumem in vsi se strinjamo glede zmanjšanja stroškov, vendar pa se danes tudi trg sam spreminja. Telekomunikacijska podjetja, ki so imela nekaj denarja za naložbe, izgubljajo te marže. Namreč danes nimamo dovolj eh, vlagateljev in z vašim sistemom dovoljen se bodo vrata odprla za druge akterje na trgu. Zato me zanima, ali ste opravili ekonomsko analizo. Omenili ste Korejo, ampak Koreja je načrtovala naložbe z javnimi sredstvi. Mi pa vemo, kakšna je situacija glede financ pri nas. Drugič, glede spektra. Zelo pomembno je, Namreč sama sem močno podpirala logo komisije, ko je šlo za harmonizacijo spektra, kot verjetno veste. Sem pa želela vprašati, kako daleč ste prišli. Ali smo prišli do druge faze? tudi drugi kolegi so želeli spregovoriti o MMS-ih in presenečena sem bila, da ni bilo kakih opremljivih odgovorov. Prosim, res za konkreten odgovor. Še glede neutralnosti, kako, gospa komisarka, vi gledate na situacijo, namreč meni ni povsem jasno, kako umeščate ta problem. Popolna prepoved vsake diskriminacije je ena možnost, ko gre za promet omrežju. Potem pa je možna tudi prepoved diskriminacije na podlagi konkurenčnosti in kako bi lahko dosegli ravnovesje pri tem občutljivem vprašanju. In gospa komisarka, opravičujem se, ampak samo 10-12 minut smo imeli za poročilo, ki sem ga sama predstavila in kar nekaj kolegov ni imelo časa, da bi postavilo svoje vprašanje bi pa rada povedala, gospa predsednica, da bi morali čas razdeljevati bolj pošteno. Se opravičujem, vedno sem zelo pozorna. Danes moram reči, da je bil zelo poseben dan. Kolega Eler. Um, Frau Kommissarin, um, aus der Kürze halber keine Orientierung. Eno vprašanje imam, gospa komisarka. Več kolegov je že to omenilo. Poročilo govori o horizontalni izmenjavi informacij med zasebnim in javnim sektorjem. Vendar pa nam mora biti jasno tudi to, da naložbe in tehnološke rešitve so predvsem v zasebnem sektorju. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede predloga ki govori o odnosu med podjetjem in deležniki, recimo, ko gre za finančni nadzor. Tudi v ZDA imajo podobna razmišljanja. Gre za razkritja v zvezi z izgubo podatkov v nekem podjetju, ko je treba lastnikom predstaviti v poslovnem poročilu tudi izgube podatkov. Torej, poleg horizontalno, je treba vzpostaviti tak nadzor tudi vertikalno. Notranji trg nam daje zelo velike zakonodajne možnosti. Hvala, kolega Hökmark. Um, Hvala lepa. Mislim, da radi govorimo o simptomih razdrobljenosti, o posledicah razdrobljenosti, ne pa o tem, kako se razdrobljenosti znebiti. Nekaj vprašanj imam s tem v zvezi. Ali boste predlagali, da odpremo tudi 700 MHz? Parlament je z veliko večino, s še večjo večino, kot je bila preomenjena, smo to zahtevali. Torej zelo jasna večina je bila. In ali boste to poskusili narediti na način, da se lahko usklajujemo, da dobimo transevropska omrežja? ki se bodo ukvarjala s tem delom spektra, kajti to bi dejansko naredilo nekaj za evropski telekomunikacijski trg. Drugič, ko govorimo o konkurenčni zakonodaji, ali boste zagotovili, da bomo dobili spremembe, ki bodo omogočile resnično čezmejno konkurenčnost. Zelo pogosto se nam reče omenja, da imamo veliko operaterjev v Evropi, vendar pa to niso konkurenti zato ker so tudi oni razdrobljeni. Ponavadi se stranke srečujejo z dvema, tremi konkurenti, mi pa moramo zagotoviti, da ne bomo imeli vstopnih ovir, samo zato, da bi zavarovali nacionalne trge. Zato menim, da je pomembno, da napredujemo na področju konkurenčne zakonodaje. Druga stvar oziroma tretja stvar pa je, ali bo komisija opredelila čez nacionalne trge, kar lahko naredi s pomočjo telekomunikacijske zakonodaje, ki jo že imamo. Tukaj gre za odnos podjetja podjetja, v naslednjem koraku pa to velja tudi za vse navadne uporabnike, glede na to, da imamo nadnacionalne trge. Mislim, da ponekod potrebujemo spremembe v zakonodaji, vendar pa nas bo vse to privedlo do enotnega telekomunikacijskega trga. Bene, grazie. Dobro, hvala. Zahvaljujemo se tudi dvema kolegoma, ki sta se odrekla, kolega Čičister in kolega Udi. Zato imamo možnost, da damo besedo komisarki, ki bo dobila kako minuto več za svoje odgovore. Thank you. Naj začnem na začetku našega razmišljanja pri tem predlogu. To je bilo že kar pred nekaj časa in takrat smo se vsi zavedali in tega se je dotaknilo kar nekaj od vas, da če želimo biti konkurenčni na svetovnem prizorišču, In če primerjamo različne ravni priložnosti po vsem svetu, potem moramo vedeti, da zaostajamo. Kot je pravilno omenil kolega Van Nistelrooy, moje obljube namreč, zelo se trudim, da bi jih izpolnila, ampak želim si, da bi ne glede na to, kje ste, morali imeti enake priložnosti in da meje ne bi smele deliti. Namreč zelo pomembno je za našo družbo, da imamo vsi možnost dostopa do teh novih oziroma ne tako novih svetov. To je povezano ne samo z gospodarskimi dejavnostmi, pač pa tudi z elektronskim izobraževanjem in usposabljanjem, naprimer. Mi spodbujamo naložbe, recimo v visoko hitrostne širokopasovne storitve. In pogovarjali smo se z vsemi udeleženci na področju širokopasovnega dostopa. Veliko je vlagateljev, ki pravijo, da potrebujemo jasen, transparenten in koherenten trg, o katerem ste govorili. In tu se vračam na mojo uvodno izjavo. Gre za enotni trg. Ali ni smešno, da med tem, ko imamo enotni trg posod drugot, ga tu praktično ni. Ob tem pa naj povem, da je to nedvomno vprašanje, ki se ga moramo lotiti, torej brez ovir. To pomeni tudi brez vstopnih ovir. Namreč obravnavati moramo vse od začetka do konca. Prvo vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je bilo, kaj počnemo. Namreč zahvaljujoč tudi parlamentu lahko vidimo, da imamo nekaj upanja tudi s pomočjo strukturnih skladov, da lahko poiščemo vsaj del rešitve. Vsekakor pa je zelo pomembno, da nadaljujemo z instrumentom CEF. Vesela sem današnjega glasovanja. To razumem kot nekakšen blagoslov in mislim, da je to zelo pomembno, da skupaj z Evropsko investicijsko banko uporabljamo ta del denarja zlasti za podeželje in da čim več dobimo iz tega. Certain, Lahko ste prepričani, da bom oktobra na svetu predlagala naslednji svežen, ne jaz sem pak predsednik, ampak ta naš svežen bo takrat razložen in nedvomno bom takrat povedala tudi, da nujno potrebujemo naložbe. Kaj je v zakonodajnem predlogu oziroma svežnju? ko govorimo o realnosti. Dobro vem, koliko časa še traja vaš mandat. Parlament je zelo, zelo pomemben za sprejetje tega svežnja. To pomeni, da če računamo nazaj od zaključka vašega mandata, torej štejemo nazaj in vemo, da potrebujemo vašo potrditev, potrditev sveta, potrebujem tudi potrditev kolegija komisije. Pripravljamo vse te sestanke z pomembnimi akteri, ki jim skušamo posredovati čim več informacij. Vendar pa ob vsem tem prosim še, da ste čim bolj konstruktivni. Vem, da sem vas zato že prosila in vem, da je volja tu. Gre torej za notranji trg, gre za stroškovno metodologijo, gre za del spektra, gre za neutralnost, odprt internet, gre za potni list, da spodbudimo to, da bodo akteri dejansko mednarodni akteri v Evropski uniji in gre tudi za gostovanje. Kar se mene tiče, je to vse povezano in dejansko govorimo o enotnem trgu. Mimo grede, tudi varnost je bila upravičeno omenjena. Vemo že, kako pomembna je varnost. V nas zadnjih nekaj tednih smo se tega še bolj zavedli kot sicer včasih prijatelji v drugačnih okoliščinah ravnajo drugače kot bi si to želeli, če upoštevamo definicijo besede prijatelj. Strategija za storitve v oblaku je zelo pomembna in v povezavi z računalništvom v oblaku imamo po mojem priložnosti zlasti za MSP-je. Ali bo komisija spodbujala nadaljni razvoj za 700 MHz. Vem, da je tukaj govora o ogromni količini znanja, gospod Hekmark. Zelo pozorno sem poslušala, ko ste pripovedovali, kaj je v igri. Razmišljamo, da bi dodelili za brežično komunikacijo del 700 MHz. MHz. Omenili ste razdrobljenost in kar mene zadeva, mi je zelo jasno, kaj je treba narediti in si zelo prizadevamo. Potem enotni trg za telekomunikacije mora poenostavljati prenehanje pogodb in če bomo tu uspeli, potem bo tudi lažje prekiniti pogodbo. Kakšna je interakcija med prostovoljnimi ukrepi, ki so bili najavljeni in strategijo NIS? Slišala, kam ste povedali, gospa Andersdotter. Platforma NIS bo dopolnjevala zlasti z opredeljevanjem najboljših praks in bo pomagala zasebnim podjetjem in javnemu sektorju, pa tudi pri poročanju obveznosti, ki so predlagane v okviru direktive, ne smejo biti razumljene kot grožnja, pač pa kot uh, učenje, ki se ga moramo vsi loditi. Naj povem, da smo se zelo posvetovali in zelo cenimo vse prispevke, ki smo jih dobili. Zakaj naj bi uredba pokrivala vse ponudnike storitev? To je bilo tudi eno od vprašanj. Mi imamo odgovornosti v okviru javne politike, da predstavimo minimalni regulatorni okvir, ki zahteva odgovornost ponudnikov, da zagotovijo dolžno skrbnost, kar zadeva zagotavljanje njihovih storitev. Prav tako je potrebno obveščati nadzorne organe v primeru, da pride do incidentov. In tudi tu se lahko učimo eden od drugega. Skupaj s svojimi kolegi proučujem možnost dodatnih storitev, dodatnih ukrepov na področju moje pristojnosti, Ni treba, da to več razlagam in tukaj imamo omejene možnosti. Evropska unija ima priložnost, da povede na področju ponujanja storitev računalništva v oblaku. Ponavljam to, kar je povedal nek slavni nizozemski nogometaš, namreč vsaka slabost ima tudi svoje prednosti in potrebujemo storitve v oblaku, ki bodo povsem spoštovale zakonodaje. Skratka, to si prizadevam doseči z strategijo za storitve v oblaku. To pa mora biti povezano tudi z evropsko politiko za oblake. In na ta način upam, da spodbujamo tudi našo industrijo. Prejšnji teden sem se udeležila zanimivega sestanka pod vodstvom litovskega predsedstva. Imeli smo okroglo mizo o storitvah v oblaku s predstavniki vlad in industrije. In moram reči, da sem zelo optimistična, da se bo tudi iz tega nekaj izcimilo. In sedaj še gostovanje. 1. julija 2013. Naj bi začeli izvajati naše obljube, ki smo jih dali. Spraševali ste tudi, ali bo roaming 4 povezan z roamingom 3. Iskreno upam in če bom dobila zeleno luč od vas in vseh ostalih akterjev, potem upam, da bomo 1. julija naslednje leto lahko govorili o nadaljevanju roaminga 3, to je jasno, to bo predstavljeno, vendar pa bo to zadnja stvar v okviru roaminga 3. Ko bomo imeli notranji enoten trg, bomo lahko sprijeli tudi končno odločitev, sprijeli notranji trg in naredili to, kar je potrebno narediti za to, da da bodo akteri na trgu resnično imeli zdrav poslovni model, v katerem ne bo več prostora za to, kar smo imeli v preteklosti. Časovnica je že bila omenjena. Še vprašanje avtorskih pravic. Tu se ponavljam. Žal mi je, da moram reči, da to ni del mojega resorja. Pač pa je to v rokah mojih dragih kolegov. Prizadevamo si, da bi dosegli napredek preko skupin, ki se ukvarjajo s posameznimi temami, vendar pa bi bila utopija, da bo to rešeno še v tem mandatu. Utopije pa se, kot veste, ne uresničujejo. Zlasti pomembno je to na nekaterih področjih, kjer ljudem enostavno ne morete razložiti. Da lahko, če posnamete glasbo iz vašega najljubšega filma in jo date na internet, da je to v bistvu nezakonito. Irski producent je povedal svoje mnenje, ki sem ga zelo cenila. Namreč dejal je, da bi bilo dobro, če bi učilnice bile izuzete iz pravil o avtorskih pravicah. To bi bilo čudovito za učitelje in za učence. In zato mislim, da bi se morali pogovarjati o tem, ali bi se dalo predvideti neke izjeme, preden se lotimo glavnega problema. ampak mislim, da ta dosije še ne bo zaključen eh, v tem drugem mandatu Barozove komisije. Um, mislim, da je to to. Podpiram večino tem, ki jih obravnava gospa Trautmanova v svojem poročilu. Dejansko moramo vlagati v to panogo in cef predstavlja dejansko priložnost, strukturni skladi nam dajajo neke možnosti in sama iskreno upam, da če dejansko dobimo podporo parlamenta, če dobimo podporo sveta in če dobimo podporo kolegov, da nam bo potem uspelo. To nam bo omogočilo še bolj izzival polno prihodnost, vendar pa je to možno. Upam, da boste takoj, ko dobite predlog, lahko tudi vi to videli kot priložnost, to bo v začetku septembra. Upam, da boste uspeli, tako kot je Pilar dejala, je nekaj postopkov, ki jih je treba upoštevati v parlamentu, ampak upam, da bomo skupaj lahko prišli do končne odločitve, ko bomo lahko dokazali našim državljanom in našim podjetjem, ki nam bodo nedvomno hvaležni za naše delo. Grazie, Hvala, gospa komisarka, v imenu vseh kolegov se vam zahvaljujem za vašo prisotnost. Hvala vsem kolegom za sodelovanje v preteklih mesecih skupnega dela, hvala sekretarjatu, hvala našim sodelavcem, hvala tolmačem. Ponovno se vidimo 2. septembra popovdan. To je torej naše zadnje zasedanje pred poletnim odmorom. Izkoristite ga, kajti potem bo sledilo šest mesecev intenzivnega dela. Hvala lepa in lepe počitnice vsem.